Good morning, colleagues, and it's nice to see all of you. Welcome back. Lep pozdrav, spoštovani kolegi, dobrodošli nazaj po poletnih dopustih in lep pozdrav novemu članu Romeo Francu iz eh, skupine Zelenih, ki eh, nadomešča Jana Albrehta. Sprejeli bomo dnevni red, če nihče ne nasprotuje dnevnemu redu, potem je ta sprejet. Nekaj kratkih sporočil, preden bomo začeli. Najprej bomo potrdili zapisnik in sicer od 27. Eh, in 29. novembra, 19. oktobra, 4. septembra, 21. augusta in 21. ter 22. junija. Če nihče ne nasprotuje, bomo to sprejeli. Jezikovni profil. Tolmačenje je na voljo v vseh jezikih, razen hrvaščini, danščini, malteščini in irščini. Sedaj bi potrdili še priporočila koordinatorjev. Najprej imenovanje poročevalcev za mnenja. Barbara Spinelli iz skupine GUE je imenovana za poročevalko pri mnenju o predlogu za uredbo o ustanovitvi instrumenta za sodelovanje v soseščini in eh, za razvoj. To lahko potrdimo. Potem pa še nekaj informacij o delegiranih in izvedbenih aktih. 17. julija je sekretarjat razposlal delegirano uh, uredbo komisije iz 13. julija, ki dopolnjuje uredbo 515 skozi 2014 in govori o dodeljevanju dodatnih finančnih sredstev iz evropskega proračuna za izvajanje sistema za vstopeni sklop. Sekretarjat je, stran, je člane tudi obvestil o tem, da bo predsedujoči obvestil Evropsko komisijo o tem, da se rok podaljša za dva meseca do 13. novembra 2018, da bo imel parlament dovolj časa za pregled. Torej, novi rok za pregled je dva meseca do, od 13. septembra 2018 naprej. Dokumente ste tudi dobili v novičniku odbora Libe 24. augusta. Notranji rok za člane Libe, ki želijo imeti tukaj kakšne komentarje, je 30. augusta do 12. Če želite temu nasprotovati, potem pošljite predlog po elektronski pošti predsedniku odbora ali sekretarjatu pred dogovorjenim rokom. 10. augusta 2018 je sekretarjat razposlal tudi sklep sveta, da bomo za dva meseca podaljšali rok za nasprotovanje delegiranju uredbi komisije, ki spreminja delegirano uredbo 104-2014 iz 25. julija 2014. Ta dopolnjuje uredbo 514 skoraj 2014 in ureja upravljanje in nadzor odgovornosti za odgovorne organe, kar se tiče statusa in obveznosti pri nadzornih organih. Novi rok eh, za pregled je dva meseca in je začel teči 16. julija 2018. Notranji rok znotraj odbora Libe je 27. avgust ob 12. 21. avgusta je komisija sprejela novi delegirani akt, ki spreminja delegirano uredbo 2016 skozi 1675 in dopolnjuje direktivo 2015 849 o tem, da se Pakistan doda v razpredelnico po točko ena priloge. Rok za, torej te dokumente ste prijeli 24. augusta, odbora Libe in Ekon imata tukaj skupne pristojnosti, velja pravilo 55. Notranji rok odbora Libe, če želite tukaj kakšen komentar, je 7. september, do konca delovnega dne. Če želite torej nasprotovati, pošljite elektronsko pošto. Četrta točka korigendum k delegiranemu aktu in sicer 28. augusta je komisija poslala korigendum delegirani uredbi komisije 1042 iz 2014, ki je bila sprejeta 25. julija 2014 in dopolnjuje uredbo 514 skozi 2014 in govori o imenovanju, upravljanju in odgovornostih odgovornih organov, kar se tiče eh, revizije ta korigendum je popravljal nevsebinske napake v češki in hrvaški jezikovni različici in zato tukaj nimamo roka za pritožbe. Pa še peta točka, ki govori o izvedbenih aktih, to je zadnja točka. 9. augusta je parlament prejel osnutek izvedbenega sklepa komisije, s katerimi so sprejeli različne ukrepe, zato da bi gotovili, kakšen je seznam oseb, ki so bile identificirane kot osebe, ki so predolgo v šengenskem prostoru na podlagi sistema za vstop in izstop. Temeljni akt tukaj je uredba 27/226 o vzpostavitvi vstopa za, eh, sistema za vstop in izstop. Tukaj se tudi spreminja konvencija za šengenski sporazum in uredba 767 skozi 2008 ter 1077 skozi 2011. Sprejeli smo ta izvedbeni akt in to smo tudi sporočili vsem članom odbora Libe preko novičnika iz 24. augusta letos. Če želi kdo temu nasprotovati, naj to sporoči sekretarjatu do 30. augusta ob 12. Ob 9.20 pa bomo danes začeli z elektronskim glasovanjem, tako da prosim, da imate vsi pri sebi glasovalne kartice. To so, bile, torej, eh, to so bila obvestila. Lepo zdrav vsem skupaj, vsem tistim, ki ste prišli v času, ko sem drdral ta eh, obvestila. Tako, sedaj pa lahko začnemo z dnevnim redom. Najprej točka 4, eh, to je poročilo o misiji Libe v Bolgarijo glede Frontexovih eh, skupnih operacij. To je potekalo od 12. do 14. februarja. Naša poročevalka je gospa Vržja, ki je bila tudi eh, vodja misije. Takoj bi dal besedo, izvolite. Marie-Christine, izvolite. Če razumem, gospod predsednik, imamo 5 minut. Če pravilno razumem, imamo pet minut. Bili smo na misiji v Bolgariji, da bi nadzirali skupno operacijo z bolgarskimi oblastmi. To je simbol razvoja mandata Frondexa od leta 2016 naprej. Zahvaljujem se sekretarijatu komisije zlasti Katrinu Mer, ki je uh, močno olajšala naše delo uh, kljub uh, razhajajočim mnenjem in podobno. Hvala lepa Mariji Kristjan Majota, eh, ki nas je spremljala eh, prijazno in inteligentno. Cilj te misije je, da preverimo, ali sodelovanje dobro poteka med Frontexom in bolgarskimi oblastmi. In preverili smo tudi, ali se spoštuje celotna zakonodaja in ne zgolj eh, strok nadzor na meji. Preverjali smo torej tudi, ali se spoštujejo določene temeljne pravice in tu smo bili zelo široki. Menimo, da sta obe vlogi eh, pomembni in Frontex mora zagotavljati oboje, se pravi zagotavljati izvajanje celotne evropske zakonodaje. V Sofiji smo se srečali eh, eh, s predsednico, našo nekdanjo kolegico, potem pa ministra za notranje zadeve eh, oblasti v Bolgariji ki so pristojne za nadzor meja, eh, potem Centr za policijsko sodelovanje med Bolgarijo, Grčijo in Turčijo na meji, odgovorne za Frontex, eh, mednarodne in nacionalne nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z migranti in begunci. Eh, bili smo tudi na enem mejnem prehodu, ki je glavni kopenski prehod, ki je glavni prehod, Bili smo eh, na sami meji pri zidu med Bolgarijo in Turčiji. Eh, ki je pravzaprav za eh, časna zadeva in to je tudi del imena tega zidu, torej ustrajam na tem imenu. Torej, leta 2011 je bilo to vse vzpostavljeno z evropskimi sredstvi in zahvaljujem se vsem bolgarskim organom in tistim, ki so nas sprejeli za kakovost sprejema in dialog, ki smo ga imeli. E, imeli smo raznolike sogovornike e, na različnih ravneh. Vsemi smo se pogovarjali in tako na meji, kot tudi v centru za eh, tujce v Ljubincu. Mislim, da lahko rečemo naslednje. Bilanca je v glavnem pozitivna in sogovorniki so izpostavili dodano vrednost sodelovanja s Frontexom. Imeli smo celo vrsto odgovorov za naša vprašanja, eh, čeprav eh, na nekaterih področjih nismo dobili jasnih odgovorov, bi rekla. Spraševali smo po številu eh, ljudi, ki prekoračijo mejo, kako je z vračanjem v Turčijo. tu se nam ni zdelo, da bi dobili zadostnih odgovorov, nismo ugotovili nobenih prekrškov, vendar eh, bili smo v spremstvu kratek čas in mislim, da v tem času ne moremo dobiti vseh odgovorov. Mi bi radi tudi videli, kakšna je situacija ljudi, ki so zadržani na meji, blokirani za 24 ur, ki potem v tem času zaprosijo za azil ali pa pozneje dobijo azil eh, v Bolgariji, potem koliko ljudi je v teh eh, eh, centrih za zadrževanje, tega tudi ne vemo točno. Zanima nas eh, seveda tudi, kakšno je policijsko sodelovanje s eh, Turčijo na meji, pa tudi s turško policijo. To so vprašanja, ki zanimajo Evropski parlament. To je zapisano tudi v resoluciji iz leta 2016 o situaciji človekovih pravic v Turčiji. Zvedeli smo, da obstaja zgodovinsko sodelovanje med turškimi organi in bolgarskimi organi. Uh, eh, organi, ki poteka še od 60 let in to sodelovanje je obstalo kljub spremembam režima na obeh stranih meje. Torej, eh, spraševali smo, kako je s primeri eh, za vračanja torej bolgarski organi v tem primeru obvestijo turške oblasti in na ta način preprečijo pravzaprav tudi zahteve eh, po azilu. Na ta način bi pravzaprav lahko vrnili tudi turške državljane, ki bi hoteli zaprositi eh, za azil neposredno v roke turških organov. Torej, Frontex ima pozitivno vlogo, je izraz solidarnosti v EU, vendar pomembno je tudi vprašanje izobraževanja eh, na področju človekovih pravic. Mi smo videli, da se Bolgarija trudi eh, pri mejnem nadzoru. Eh, to, kar so nam eh, razlagali in pokazali, zadeva bolj eh, nezakonito priseljevanje in manj organizirani kriminal, določeni, določene skrbi obstajajo seveda ob prehodu številnih turistov seveda poudarjam spoštovanje temeljnih pravic in tudi uh, uh, izpostavljam uh, uh, načelo, da se nihče ne zavrne. Torej, vsaka država, ki hoče postati članica Šingna, mora eh, seveda izpolnjevati določene pogoje in jaz mislim, da je skrajni čas eh, za to, da eh, Bolgarija postane članica Schengna. Mi smo mi smo pravzaprav mnenja, da je treba organizirati še eno misijo o azilu in podobno s tem se namreč nismo toliko ukvarjali kot z nadzorom na meji. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa še kratek komentar drugih. Judy Sargentini, izvolite. Najlepša hvala. Vem, da bomo glasovali k malu, ampak vse eno. To je, bil, eh, to je bila zelo pomembna misija. Ta misija nam je odprla oči. V svojem delu v politiki sem slišala veliko različnega žargona, zato da bi zameglili dejstva na terenu, o katerih dejansko govorimo. Ampak v Bolgariji se je to dogajalo še na višji ravni. Centr za pridržanje so tam klicali začasni dom za eh, tujce. To sploh ni bilo začasno. Poleg tega zlorabljajo tudi direktivo o vračanju. Namreč ljudi so zapirali, ne da bi ti razumeli svoj status. To je problem za posameznike, ki so pridržani, pa tudi za vlado. Namreč, če ljudem ni jasno, kakšen je njihov pravni status, če nimajo pravne pomoči, potem eh, se zgodi, da se te ljudi zapre za 18 mesecev, potem pa jih spustijo na prostost in ponovno aretirajo. To ni dobro za te ljudi in to ni dobro za institucije. Poleg tega smo videli tudi, kakšen je odnos s Turčijo. torej Bolgari lahko vidijo za daljnogledom, kaj se dogaja na drugi strani meje v Turčiji in potem včasih pokličejo eh, turško mejno stražo in jim eh, povedo, da se meji približujejo ljudje. Ampak ne vemo, kdo so ti ljudje, ali so to uh, prosilci za alizil, ali so to tujci, ki bežijo pred. Uh, Eh, vojno ali pa so to morda Turki, ki bežijo pred njihovimi politiki. Potem je tukaj tudi veliko eufemizmov za mejo in za to ograjo. Civilna družba nam je povedala, da je Frontex uh, udeležen v teh postopkih in ko Frontex vodi postopke, potem so postopki izvedeni pravilno. Če pa Frontexa ni, potem eh, stvari ne gredo, kot bi morale biti. In Frontex nikoli ne more priti tja, tja nenapovedan. Frontex mora biti povabljen k tem operacijam. Storiti moramo več, zato da se situacija izboljša, tako za imigrante, kot tudi za dobro delovanje tega postopka. Hvala. Najlepša hvala. Glede na to, koliko je ura, bi prosil, da eh, torej, sprejmemo ta osnutek poročila gospod Radev, gospod eh, Štetina in gospa Fajon so bili tudi na tem obisku in se jim zahvaljujem za njihovo delo. Hvala, gospa Vrže. Tako, sedaj pa lahko nadaljujemo z glasovanjem, če ste seveda pripravljeni. Za začetek naj povem, da ura na moji desni ne kaže pravi čas, tista na levi strani pa kaže točen čas. Čez trenutek pa bomo začeli z glasovanjem. Spoštovani kolegi, če ste pripravljeni, lahko začnemo z glasovanjem. Ste pripravljeni? On, can, Imate vsi elektronske glasovalne kartice, torej če ste pripravljeni, lahko začnemo. Najprej peta točka. Mnenje odbora Libe glede splošnega proračuna za proračunsko leto 2019. Najprej bi sprejeli te amantmaje, poročevalec je gospod Krisogonos, pa ga danes žal ni, predstavlja ga gospa Kaniva, če bo kakšen problem. Mislim, da lahko začnemo. Najprej bomo glasovali o mnenju in potem o proračunskih predlogih sprememb. Najprej eh, predlog spremembe ena. Torej, predlog spremembe ena. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. Kompromis 1a. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Nadaljujemo z posameznimi predlogi spremem, predlog spremembe 2, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Predlog spremembe 8, prvi del, glasujemo. Glasovanje je zaključeno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 Tako glasovali bomo torej posamično, najprej predlog spremembe 17. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 20. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 26. Glasujemo.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 Predlog spremembe 31 je bil zavrnjen, predsedujoči se opravičuje. Predlog spremembe 33. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 34. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 38. Glasujemo glasovanje je zaključeno, sprejeto. Predlog spremembe 36, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. Predlog spremembe 37, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Predlog spremembe 38, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen predlog spremembe 40, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje in sicer poimensko glasovanje o celotnem mnenju. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto 35 za, 8 proti in nihče vzdržan. Tako nadaljujemo z proračunskimi amantmaji. Libe 5, 7, 2, 3, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Libe 5, 6, 5, 1, glasujemo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 5, 6, 6, 3 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 5, 6, 6, 2 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 5, 6, 6, 4 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, Sprejeto. 5, 6, 6, 5, zdaj glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 5, 6, 6, 6, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 5, 6, 6, 7, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto.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 Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 5705 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejet. 5689 in 5697 sta identična, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 5, 6, 8, 7 in 5, 6, 9, 6 sta identična, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. 5, 7, nič 2, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjen. 5, 6, 7, nič, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejet. Kompromis ena, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 5, 6, 8, 8 in 5, 6, 9, 8, ki sta identična, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen.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 pet, šest, sedem, pet, glasujemo. Sprejeto. Pet, šest, sedem, šest, glasujemo. Sprejeto. Oziroma se opravičujem, zaključeno in sprejeto. 5733 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto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 5650, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 5650, glasujemo. A, tega smo že izglasovali. Se pravi, čujem. Kompromis 4. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 5795, glasujemo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 Sprejeto. Kompromis šest. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis sedem. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Končno glasovanje, poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno sprejeto 35 za, 4 proti, 3 vzdržani. Uh, Kolegice in kolegi, sedaj nadaljujemo in prehajamo na eh, šesto točko, ki se nanaša na poročilo gospoda eh, Škripeka v zvezi z psihoaktivnimi substancami. Eh, novembra le, letos se bo zakonodaja na tem področju spremenila in od tega trenutka naprej bo eh, do nove substance eh, dodane na podlagi delegiranih aktov. Želi poročevalec besedo. Okay, Poč Kripek, <clears throat> čisto na kratko. Najlepša hvala, zahvaljujem se vam za besedo.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 imamo v Evropski uniji pravilo, da je potrebno te stvari prijaviti. Namreč že od eh, zadnjih treh let narašča število ljudi, ki umirajo zaradi teh snovi. S tem se potem ukvarja policija, ampak pravila so zelo nejasna. Prav zato prosim, da podprete to poročilo tako danes, kot tudi na naslednjem plenarnem zasedanju. Ne smemo dovoliti, da bi te droge eh, še naprej bile tako dostopne in da bi zahtevale več smrtnih žrtev. Hvala lepa, gospod Kripek. Takoj lahko nadaljujemo z glasovanjem in sicer se končnim glasovanjem, ker ni amadmajev, glasujemo o mnenju. Glasovanje je zaključeno in sicer sprejeto 41 za, en glas proti in en zdržani glas. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, sedaj gremo naprej. In sicer zadnje glasovanje, ki se nanaša na odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajah v zvezi z uh, eh, olajšanje vizovskega sistema. Poročevalka je gospa Tanja Fajon. In sicer glasujemo o osnutku poročila. Tudi minister za evropsko integracijo, gospod Rada Hostka, je tukaj med nami. Dobrodošla. In osnutek poročila je bil sprejet eh, septembra 2016, ampak glasovanje o omenjeni odločitvi o začetku pogajanj pa takrat eh, ni bila eh, sprejeta. Možnost o novem glasovanju o začetku pogajanj predstavlja zelo pomembno spremembo in zato je glasovanje upravičeno. Še Eh, dva kriterija mora Kosovo izpolniti in sicer gre za ratifikacijo eh, mednarodnega zavezojočega sporazuma. Komisija je tudi objavila poročilo o implementaciji eh, o preostalih eh, kriterijev liberalizacije vizonskega sistema. Poročilo pravi, da je Kosovo izpolnilo vse pogoje za uh, olajšanje vizonskega sistema in uh, ostajata torej še dva kriterija in sicer določitev meje in pa še nekaj odprtih vprašanj, ki se nanašajo na boj proti korupciji. V zvezi z temi vprašanji Naj vas spomnim, da moramo glasovati po poslovniku in sicer moramo imeti absolutno večino. Ali poročevalka želi besedo, prosim? You, Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Želim se zahvaliti vsem, ki ste prispevali k temu. Eh, poročilo. Vem, da je bila ta pot težka in naporna za Kosovo in vesela sem, da bomo danes o tem glasovali. Za Kosovo je to pomemben korak. Kosovo eh, je bila država, ki je bila izolirana predolgo na eh, področju vizumske liberalizacije in zelo dobro vem, kako težko je bilo priti do trenutnega stanja, koliko dela je bilo potrebno in mogoče so, bi, so bili standardi oziroma kriteriji postavljeni še više kot za druge države Zahodnega Balkana. Zato vas prosim za podporo, tako da pokažemo, da Kosovo res eh, eh sedaj zasluži eh, prosta eh, potovanja za svoje državljane po Evropi. Hvala lepa, Tanja. Začnemo lahko z glasovanjem. Glasovali bomo samo enkrat. Kolegice in kolegi, glasujemo. In glasovanje je končano. In sicer je mnenje sprejeto 30 za, 10 eh, proti, 2 vzdržana glasova. Najlepša hvala poročevalki. Kolegice in kolegi, najlepša hvala. S tem smo zaključili glasovanja. Um, Kolegice in kolegi, če se strinjate, lahko nadaljujemo z dnevnim redom in sicer z osmo točko. Zahvaljujem se vam za potrpežljivost. Eh, Osma točka govori o Evropskem organu za delo. Razprava bo potekala o mnenju. Poročevalec je gospod Pavel, Pavel Čepik. Bergit bo na mesto njega eh, predstavila delo na tem področju. In sicer gre za razpravo o amantmajih na naše mnenje v zvezi z vzpostavitvijo Evropskega organa za delo. E, pristojni odbor je odbor za zaposlovanje. Mislim, da lahko sedaj v imenu gospoda Pavla predstavite predloge sprememb. Najlepša hvala kot eh, eh, je bilo rečeno, avtor danes žal ne more biti z nami, zato prebrala njegove eh, zapiske. Kolegice in kolegi, najprej se zahvaljujem Komisiji za vzpostavitev Evropskega organa za delo. Ta predlog je za me zelo pomemben z vidika za poslovanja in z vidika svoboščin. In moji predlogi spremem pokrivajo oba vidika ta organ bi moral prispevati k učinkovitemu uveljavljanju pravil Evropske unije o čezmejni mobilnosti in koordinaciji sistemov socialne varnosti ter mora podpirati temeljne pravice in zagotoviti uveljavljanje pravic do prostega pretoka ljudi in spodbuja, eh, spod, spodbujati eh, tudi eh, reševanje problemov za dolgoročnim prebivanjem držav. Dr, državljanov oziroma tudi eh, članov družin. Ta eh, organ mora prispevati k nediskriminaciji in boju proti eh, trgovanju za ljudmi. Drugi pomembni vidik je problem črnega dela oziroma dela na črno. Zato poročevalec predlaga predloge sprememb, ki se nanašajo na to, kako se boriti proti delu na črno, zlasti v čezmejnem kontekstu. Eh, tako delo namreč zelo vpliva na eh, te delavce. Nekatere eh, Ranljive skupine, kot so državljani tretjih eh, držav, so zlasti izpostavljeni eh, tem nevarnostim. Zato mora Evropska unija nadalje razvijati Evropsko platformo, zato da spodbuja sodelovanje na področju boja proti neprijavljanjemu delu in da spodbuja tudi sodelovanje na tem področju. Kar zadeva varstvo podatkov, uredba 679-2016, to je ure, e, splošna uredba o varovanju podatkov in uredba 45-2001, ki se nanaša na varovanje podatkov v institucijah in organih EU, veljata eh, za eh, področje varovanja podatkov tudi v okviru tega predloga. Eh, vsako, vsaka obdelava osebnih podatkov bo omejena samo na, nujn, na nujne primere. In podatke se lahko Eh, obdelujejo samo za legitimne namene in ne za namene, ki so nekauntabilni z eh, obema uredbama. Tako eh, mora parla, eh, morata parlament in komisija zagotavljati nadzor nad eh, izvajanjem teh pravil. Drugi pomembni vidik je boj proti goljofijam tu gre za uporabo e, uredbe svete o spostavitvi Evropskega e, e, tožilstva in ki bo tudi pristojno za boj proti, proti goljofijam in utajam. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi kdo besedo, kajti tu gre za zelo pomembna vprašanja, o katerih eh, govori to poročilo, Jean Lamberts. Hvala lepa in najlepša hvala tudi za predstavitev poročila v imenu poročevalca. V naših predlogih sprememb smo poskušali omejiti eh, oziroma se omejiti na vlogo eh, odbora Libe, tako kot je predsedojoči tudi povedal, kajti v bistvu gre za zadevo, za katero je pristojen odbor za zaposlovanje. Zato smo se ukvarjali tudi z vprašanji, eh, ki jih je ravno kar eh, omenila Birgit predvsem, kar zadeva čez, moj, eh, čez eh, mejni kontekst, se eh, zavedamo, da moramo biti previdni pri varovanju podatkov, razmišljamo tudi v vlogi inšpekcijskih organov, potem kot, opo, kot opozevalka v upravnem odboru menim, da je dobro, da ima Evropski parlament tu vlogo. Treba je uskladiti ukrebe za spodbujanje prostega pretoka ljudi, kajti obstajajo določene razlike med posameznimi državami članicami in uh, naš namen je izboljšati to področje. Na koncu bi želeli imeti tak organ, ki dejansko ima določeno avtoriteto, sicer eh, se bomo znašli v neželeni situaciji in zato moramo razmisliti, kaj moramo narediti zlasti na področju čezmejnega sodelovanja inšpekcije in vemo, da moramo biti proaktivni takrat, ko prihaja do kršitev pravil. Zagotoviti moramo, da bodo ljudje lahko informacije tudi zbirali, ampak glavni podarek more biti na pravicah delavcev, ne pa na migracijah. Najlepša hvala za to, zelo zanimivo. Gospa Stevens, prosim. Wo ist der Kollege? Predsedujoči, spoštovani kolegi, najprej bi se zahvalila poročevalcu za njegovo delo. Strinjam se z njim glede tega, da moramo dobro razmisliti o tem, kako bomo zaščitili osebne podatke. Poleg tega moramo upoštevati tudi, kako je z kibernetskim zločinom, zato moramo pripraviti strožjo zakonodajo za izmenjavo podatkov zasebnih podatkov, še posebej, ko gre za osebne podatke na področju socialne varnosti. Poročevalec ima prav tudi glede tega, da je ključno dobro sodelovanje z drugimi agencijami. Naprimer, sodelovati moramo z um, um, obmejno stražo in obaljno stražo in z Frontexom. Ne morem pa podpreti tega, da bi Evropski organ za delo uh, bil aktiven tudi na področjih, ki niso v pristojnosti Evropske unije. Naj pojasnim. Še vedno menim, da moramo izboljšati že obstoječe strukture, to je namreč boljše, kot pa da ustvarjamo nove inštitucije. Če pa se že odločimo za ustanovitev Evropskega organa za delo, moramo zagotoviti, da bo ta imel več dodane vrednosti, namreč ta organ nas bo stal veliko dela ta dodana vrednost Evropskega organa za delo pa mora obstajati ne, da bi oduzemali pristojnosti državam članicam. Zagotoviti moramo torej eh, spoštovanje načela subsidijarnosti. Spoštovati moramo pristojnosti, ki so sedaj v pristojnostih držav članic. Evropski organ za delo lahko le na tak način dobi dodano vrednost, če bo prevzimo dodatna, um, dodatna dela na ki so v področju Evropske unije in ne sme postati Evropska socialna inšpekcija. Hvala lepa, gospa Stevens. Zadnjič, ko smo razpravljali o tem vprašanju, komisija ni mogla predstaviti svojega mnenja. E, mogoče bi danes to napravili na kratko. V redu, komisija, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Želim se zahvaliti poročevalcu koncu. Vem, da so tudi drugi poslanci in poslanke prispevali k tem amandmajem. Časa ni bilo veliko, vmes je bilo še poletje. In eh, veseli smo vseeno tega rezultata. Kar zadeva amandmaje, se ne bi spuščal v vsebino. Želel bi vas spomniti samo na to državljani tretjih držav so vključeni v področje uporabe, eh, v področje uporabe tega novega organa oziroma eh, zakonskega akta, ki ga vzpostavlja. In cilj organa je zagotoviti, da bodo tudi eh, obstoječe institucije eh, učinkovitejše, včasih eh, preko povezovanja, včasih preko sodelovanja z drugimi agencijami oziroma institucijami. Predlagamo, da se integrira v evropsko platformo vse te vidike, zato da bo bolje delovala. Prav tako eh, menimo, da bomo zagotovili več sredstev kot trenutno. Ker pa zadeva same cilje novega organa, seveda pomembno je, da je ta organ učinkovit in naš cilj je ustvariti učinkoviti organ, ki bo spodbujal uporabo obstoječe zakonodaje in ki bo tudi sposoben izvajati eh, medijacijo v primeru sporov. Zavedamo pa se, da je to, Eh, tudi od, eh, delitve kompetenc eh, med EU in državami članicami in natančno smo razmislili, kako eh, to eh, upoštevati. Najlepša hvala še enkrat in že se veselim nadaljnega sodelovanja z vami. Hvala lepa. Želite še vi kaj povedati, Brigitte, v eh, zaključek? Seveda ne morem ničesar reči v imenu in na mesto poročevalca, ampak strinjam se, zelo pomembno je, da natančno opredelimo pristojnosti in pa naloge tega novega organa. Ravno tako menim, da obstajajo določene stvari, kjer eh, za boljšo koordinacijo in za boljšo organizacijo ustvarimo dodatno vrednost, zlasti, ko gre za neprijavljeno delo v čezmenem kontekstu. Ampak naj eh, jasno povem, veliko dela morajo opraviti same države članice eh, bojo proti delu na črno oziroma neprijavljenemu delu. Zato moramo vsega, natančno opisati naloge in pristojnosti tega organa in če nam bo to uspelo, bo to dober korak eh, k boljši organizaciji stvari v prihodnje. Hvala lepa, Brigit, hvala lepa, Stefan. Hvala lepa, mi Stevens. 10. oktobra bo glasovanje. Najlepša hvala, kolegice in kolegi, za udeležbo v tej razpravi sedaj lahko nadaljujemo z deveto točko in sicer gre za študijo o tem, kakšen učinek bi manj eh, Evrope imelo na boj proti terorizmu. Ja, vsi kolegi so tukaj, ampak samo minutko vas prosim, da uh, eden ali dva od uh, pristojnih kolegov prideta na oder. Minutko ali dve odmora, prosim. Uh, kolegice in kolegi, sprašujem vas, ali lahko začnemo s to točko. Vem, da nekatere člane ta točka zelo zanima in če se strinjate, lahko začnemo. Dobro. Torej, kolegice in kolegi, to je res zelo zanimivo in vsebinsko poročilo eh, službe Evropskega parlamenta za raziskovave in tisti, ki sledite temu, kar ta služba dela, v okviru pristojnostih, vam lahko povem, da je to zanimivo. Strinjali se boste, da je glavno vprašanje tu, ali res uporabljamo material, ki ga ta uh, služba pripravlja. To je izredno dober material in Zato bi se želel zahvaliti vsem kolegom, ki so bili vključeni v pripravo tega materijala. Zato nas to poročilo zelo zanima. Kakšni so stroški manj Evrope v boju proti terorizmu? To je res eno od ključnih vprašanj. In danes se eh, en vidik tega poročila nanaša ravno na to vprašanje. Če se na politični ravni ne okrepa, pri, pride do nematerialne škode. In poročilo zaključuje, da so ti stroški neokrepanja podcenjeni. In zato sem zelo hvaležen našim strokovnjakom, ki so danes tukaj najprej z veseljem pozdravljam dr. Petra van Balenhoja, ki ga kolegi dobro poznate, torej dobrodošli, in dr. Hafner, dobrodošli ponovno pri nas. Predstavila bosta to poročilo in upam, da bomo imeli potem tudi zanimivo razpravo. Še enkrat najlepša hvala vsem kolegom, ki so prispevali k pripravi tega poročila in mogoče bomo lahko tudi koristno izkoristili zaključke. Veselim se tudi komentarjev in pričakujem tudi nekaj nasvetov o tem, kako res izkoristiti to poročilo. Eh, vsebinsko in pomembno gradivo, ki ga pripravljate na ravni našega odbora in tudi druge. Prosim, Peter. You, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Kako uporabljati to poročilo? Glavno sporočilo poročila je eh, ravno sporočilo o stroških neukrepanja. Ko države članice v pogajanjih pravijo, o, to bo pa zelo eh, drago, eh, ta novi ukrep bo zelo, eh, zelo drag. V takih primerjih si lahko vedno pogledamo številke in ugotovimo, kakšni bodo materialni stroški neukrepanja. To smo videli že pri eh, zadnjem poročilu, ki sem ga predstavil eh, v eh, tem odboru kajti če ne ukrepamo, to vpliva na vsakodnevne življenje, eh, življenje ljudi. Torej, naj začnem s tem, eh, s to predstavitijo. Nekoliko slabo se počutim, eh, ampak bom vse eno poskušal govoriti čim bolj jasno. Najlepša hvala za vabilo. Torej, prosim za diapozitiv. Preden začnem s samo predstavitvijo tega poročila. To je sicer del širšega projekta, ki ga pripravljamo za odbor Libe v povezavi eh, z eh, območjem svobode, eh, svobode varnosti in pravice. Gospod Peter Borkovski dela z nami iz Washingtona in potem bom pa nadaljeval s samo temo. Pripravljamo trenutno šest poročil, e, predstavil jih bom zato, ker se bom na nje tudi skliceval. Najprej e, procesne e, pravice enaka obravnava boj proti rasizmu in ksenofobiji in trenutno pripravljamo poročilo o azilu, legalnih migracijah in nadzoru na meji ter o boju proti terorizmu. Trije koraki so tu. Eh, potrebni. Najprej predstavimo pregled, kakšno je trenutno stanje, kakšne so razlike, kakšne so ovire na določenem področju. In drugič, in to je nekaj novega pri teh raziskavah, ocenjujemo učinek eh, status quoja, tako kar zadeva gospodarske eh, učinke, kakor učinke na posameznika, se pravi v smislu varovanja temeljnih pravic in svoboščin posameznikov. In tretjič, Eh, Tječ predstavijo se opcije in pa eh, eh, te opcije, ki so tudi ocenjene opcije za možnosti premagovanja uvir in pa razlik v boju proti terorizmom, kakšne so politične opcije in potem bo gospod Hafner o tem nekoliko več povedal. Anketa kaže, anketa med evropejci kaže, da je boj proti terorizmu ena od prioritet. Približno 40 odstotkov respondentov leta 2017 je e, tako e, izrazilo svoje stališče. Se, v nedavnem obdobju e, živimo v dokaj mir, v mirnem času in to seveda tudi vpliva na percepcijo ljudi o tem, kaj je najpomembnejša tema. Dodana vrednost, ki jo lahko prinese EU, je prav gotovo uh, pomembna in bo pomembna tudi eh, v evropskih volitvah naslednje leto. Seveda govorimo tudi eh, o pristojnostih odbora Libe in zato se bom osredotočil na to, kar počne EU v boju proti terorizmu, tudi z vidika tega odbora. E, in vedeti moramo, da imamo skupne pristojnosti in zato je zelo pomembno, da obe ravni, se pravi raven EU in pa držav članic, e, tesno sodelujeta v boju proti terorizmu. To dosegamo s tem, da podpiramo različne nacionalne ukrepe in izmenjave, prav tako podpiramo ukrepe e, v boju proti financiranju terorizma in in potem tudi eh, skupno uporabo eh, instrumentov za, eh, var, za boljše varovanje meja. Prav tako EU tudi podpira operativno sodelovanje med nacionalnimi organi od, eh, odkrivanja in pregrona, vključno z eh, so, eh, sodelovanjem z Eurojustom in eh, Evropskim, eh, Evropskim toživcem. Eh, To pomeni tudi eh, aktivno sodelovanje s tretjimi državami eh, in pa z mednarodnimi organizacijami. Pomembna je tudi harmonizacija eh, kazanskih postopkov na tem področju. Predvsej eh, razlik in ovir je mogoče eh, identificirati na tem področju. Te se nanašajo najprej na odgovornost in na pregled nad eh, politikami in pa eh, zakonodajo na tem področju. Poročilo govori o eh, pomankanju povezanosti med percepcijo turizma in pa varnostno sliko, ki jo prikažuje Europol, ki je Eh, kaže tudi zelo velike nevarnosti z, vidi, z vidika skrajne desnice. Vendar pa na tem področju ni bilo narejeno vse, kar bi lahko naredilo. Med 2001 in 2013 je samo ena četrtina ukrepov za boj proti terorizmu bila ocenjena z vidika učinka in samo tri eh, so bile predmet konzultacije. Še vedno eh, zaradi tega Eh, trpimo. Do sedaj ni bilo nobene celovite evalvacije ukrepov, ki so bili sprejeti za boj proti terorizmu, zlasti z vidika njihove relevantnosti, usklajenosti, učinkovitosti in pa eh, spoštovanja temeljnih pravic. Eh, komisija je izvedla sicer oceno varnostne politike, to je sicer nekaj drugega, ampak vseeno lahko v tem vidimo prvi pozitivni korek v tem stvari. Pot, pot, vendar pa vidimo, da eh, mehanizmi eh, povezani z odgovornostjo ne eh, garantirajo očekovitega boja proti terorizmu. Kajti trenutno EU ravni ni učinkovitih pravosodnih in kazanskih ukrepov, recimo ni možnosti pozivanja prič. Vem, da se Evropski parlament trudi v tej smeri. Vse Eno pa eh, so eh, ukrepi na ravni EU spodbodili do, do, dodatne eh, preiskave z vidika varovanja človekovih pravic, tudi v povezavi s prisilnimi izročitvami. Drugič, davčna, eh, davčna podlaga in pa spoštovanje temeljnih pravic v boju proti terorizmu. Še vedno zelo malo vemo o dejanskih vzrokih, procesih in mehanizmih radikalizacije. Evropska unija igra tu pomembno vlogo, eh, vendar pa eh, tega delovanja ne spremljajo mehanizmi spremljanja in pa jasne metodologije, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti, ali so ti uh, ukrepi uh, učinkoviti. V javni razpravi in tudi v politikah uh, fen, fenomen radikalizacije, če Eh, često povezujejo z ortodoksnimi religioznimi pogledi. Tak eh, eh, politike imajo negativen učinek na te skupnosti, ki so že diskriminirane. V tem kontekstu bi želel omeniti anketo, ki kaže, da štiri od desetih muslimanov govori, govorijo, da so diskriminirani. O tem smo razpravljali lani ko sem bil tukaj, takrat, ko smo govorili o eh, poročilu o boju proti rasizmu in ksenofobiji. Tretjič, na, podro, na področju boja proti financiranju teroristov moramo eh, eh razlikovati med zasebnim sektorjem, sodelovanjem med obveščevalnimi službami, ki obravnavajo razna poročila, in pa dejanskim transferom finančnih Eh, in obdelavo finančnih eh, podatkov v okviru programa eh, sledenja. Tu smo že izpostavili, da ta okvir ni popoln, zato ker ne pokriva plačil znotraj EU, po drugi strani pa je, bil sam, pa je bila sama ustreznost sistema postavljena pod vprašanj, zato ker majhne vsote denarja niso zajete v nadzor. In uh, tu je še uh, vprašanje varovanja podatkov. Četrtič, sodelovanje med organi eh, odkrivanja in pregona ni takšno, kot bi moralo biti. To je eh, tudi zaradi kompleksne arhitekture eh, podatkovnih baz, eh, Eh, in slabih medsebojnih povezav, in tudi eh, to je posledica nepripravljenosti nekaterih nacionalnih organov, da bi svoje podatke delili z drugimi. Poročilo ugotavlja tudi, da očekovito sodno in pravosodno delovanje, eh, kot je to primer Evropskega naloga za prijetja, ogroža pomankanje varovanja pravic, prav tako pa uh, še vedno ni skupnih uh, opredelitev kaznjivih dejanj in uh, skup, uh, skupnih ukrepov proti njim. V, v določeni meri nacionalni organi uh, še vedno rade sodelujejo neformalno kot pa formalno. So pa nekateri pozitivni koraki. Uh, projektna skupina Fraternite uh, je primer takega pozitivnega razvoja, bolj formalnega sodelovanja. Sedaj pa politične opcije. Prva politika, ki, tu sem napisal vse zelo enostavno. Zagotoviti moramo, da, ved, da vemo, kaj deluje in da vemo, kaj ne deluje. In zagotoviti, da so uh, varovane uh, temeljne pravice ljudi tudi v boju proti terorizmu. In uh, v tem pogledu je pomemben tako imenovan kazenski ciklus. Uh, v katerega je vključen tudi Evropski parlament in v katerega so vključili nacionalni parlamenti. To ni nov predlog, eh, predlog eh, kajti eh, omenjen je bil že v boju proti korupciji in določeni vidiki tega ciklusa kazanske politike so že bili vzpostavljeni. Trenutni odbor za za odbor, eh, trenutni odbor za boj proti terorizmu in Europol že sodelujeta. Evropski parlament je pripravil podoben predlog za demokracijo, eh, pravno državo in temeljne pravice. Eh, ta, ciklusa politike bi morala biti medsebojno povezana, zato da se zagotovi tudi varovanje temeljnih pravic in pa uspeh boja proti terorizmu. O tem smo govorili že, ko smo govorili o boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Tu eh, moramo delati skupaj. Sedaj pa naslednja točka. Skupaj moramo delati, eh, povezati se morajo vse institucije v boju proti terorizmu. Eh, proti eh, terorizmu in eh, pri pripravi evalva, evalvacij oziroma ocen učinkovitosti ukrepov proti terorizmu. Evropski parlament ima tu pomembno vlogo, mora namreč spremljati, kaj dela komisija na, pod, na področju ocenjevanja učinka. Drugič, sodelovanje in orodja, ki so na razpolago na EU za boj proti eh, terorizmu, eh, je treba ukrepiti. To torej, je, to je mogoče doseči z razvojem novega celovitega okvira. Vem, da se predlogi v tem smislu že pripravljajo in da se pripravljajo tudi mehanizmi na ravni držav članic. Vse to mora temeljiti na jasni metodologiji. Vendar pa ne smemo pozabiti, da morajo vse te dejavnosti biti povezane s širšim eh, socialnim okvirjen, okvirjen in eh, tudi z izobraževanjem. Po eh, goji eh, pridržanja morajo biti izboljšani več. Eh, pristojnih eh, uradnikov in policistov je treba predvideti tudi v državami članicami. To je spet povezano z prej omenjenim ciklusom eh, kazanske politike. Če bomo razmišljali z tega vidika, bomo tudi zmanjšali možnosti radikalizacije v zapori. In še zadnji eh, diapozitiv, prosim. Če želimo preprečiti financiranje teroristov, moramo E, izboljšati dostop organov odkrivanja in pregona do finančnih podatkov in moramo bolj natančno opredeliti zakonodajni okvir za to. Nekateri so predlagali tudi, da, pot, da potrebujemo sistem na e-, evropski ravni, vendar pa moramo o tem sistemu govoriti v kontekstu predlaganega okrepljenega sodelovanja na, med e, pravosodnimi organi. Četrtič, spodbujati moramo eh, evropsko kulturo organov odkrivanja in pregona v polnem spoštovanju človekovih pravic, tako da bodo Eh, da bo sodelovanje z agencijami EU nekaj naravnega. In to je problem, ki ga moramo rešiti tako, ne samo s tehničnimi ukrepi in pomočjo, ampak tudi z ustreznim financiranjem na ravni EU in tudi na nacionalni ravni. In sedaj zaključek. Če želimo imeti učinkovitejši boj proti terorizmu, bo, uh, bodo tudi sprijeti in ocenjeni ukrepi izboljšali življenje ljudi in zagotovili eh, istočasno spaštovanje pravic. Čez nekaj minut bomo govorili več o tem, imate pa tukaj tudi povezavo na celotno poročilo. Najlepša hvala. Torej, a. Let's get the okay, speech from Rand. My apologies. Ja, imamo še enega predavatelja, se opravičujem. Hvala lepa za to priložnost. Govorimo o stroških eh, terorizma in stroških protiterorističnih ukrepov v EU. Naslednji prikaz. V zadnjih letih je bilo ubitih več sto civilistov in drugih zaradi terorističnih napadov. Še več ljudi pa je. Eh, indirektno pod vplivom pravzaprav teh uh, terorističnih napadov, tudi preko uh, medijev in podobno. Namen terorističnih napadov je širanje strahu v naših družbah in prekinitev uh, struktur uh, tako na politični, ustavni, ekonomski in socialni ravni. Uh, Eh, vse torej vpliva na človeška življenja. Pomislite na dodatne ukrepe za varovanje na letališčih, v stavbah, dodatne eh, nadzore na meji. To vpliva tudi na ekonomsko aktivnost. To pomeni, da je terorizem eh, nekaj, kar zahteva večje ukrepanje v EU eh, in vpliva tudi na vzpostavitev območja eh, svobode, eh, varnosti in pravice. Eh, in upam, da bomo danes lahko pokazali, zakaj je potrebno zagotoviti tudi neko proporcionalnost pri boju proti terorizmu. Dr. von Vallego je že povedal vse o poročilu o neukrepanju na ravni EU. E, mi moramo sedaj na evropski ravni zapreti vrzeli, ki smo jih ugotovili. E, torej, mi moramo sedaj videti, e, kateri ukrepi so potrebni. Mi imamo zelo veliko relevantnih dokumentov, literature, zbrali smo tudi eh, veliko eh, relevantnih podatkov iz eh, podatkovne baze o terorističnih napadov. Dih, Eh, imeli smo eh, jasne eh, prestope, ki vključujejo tudi modeliranje in na podlagi tega smo ugotovili, kakšne so očinke, očinke terorističnih napadov. Imamo šest področji, najprej človeški učinek, to so žrtve, potem pa fizični stroški zaradi škode pri infrastrukturi in stavbah. Terorizem ima tudi ekonomski učinek zaradi zmanjšanja BDP-ja. Poleg tega ima tudi psihološki učinek, se pravi zmanjšanje zaupanja, eh, zadovoljstva državljanov, eh, potem vpliva tudi na javne izdatke in to seveda vpliva eh, na ekonomsko rast. Protiteroristični ukrepi pa vplivajo tudi na temeljne pravice državljanov To eh, je eh, seveda znak, da je zelo težko kvantificirati vse te eh, učinke. Najprej naj govorim o stroških zaradi žrtev. Uh, uh, in škode na eh, stavbah. Torej 669 smrtnih žrtev, 4623 jih ranjenih je bilo v obdobju 2004 do 2016. In težko je seveda izračunati uh, stroške smrtne žrtve. Tu se vzame naprimer uh, eh, poprečni prihodek plus uh, krat poprečna življenjska doba. Uh, in uh, Eh, eh, seveda pa eh, ne moremo upoštevati samo teh človeških žrtev, treba je upoštevati tudi stavbe, ki so porušene in podobno in mi smo ugotovili, eh, da je eh, stroškov zaradi eh, smrtnih žrtev v večini 4,3 milijarde, zaradi ranjenih državljanov 0,3 milijarde in zaradi škode pri nepremičninah 0,9 milijarda. V obdobju 2013-2016 vidite ustrezne Eh, stroške 2,4 milijarde oziroma nič cela ena milijarda in nič cela ena milijarda. Eh, naslednji prikaz. Če si potem ogledamo ekonomski učinek terorizma, imamo različne možnosti vplivanja na ekonomijo eh, in na BDP. Razložil sem že, da terorizem negativno vpliva, ker uničuje kapital in delo, eh, vpliva na eh, potrošnjo posameznikov, eh, vpliva na turizem, prevoz, prodajo, trgovino, vpliva negativno na investicije na območjih z povečanim terorističnim delovanjem, vpliva na trgovino povedali smo, torej, da vpliva zlasti na mednarodno trgovino, uh, saj ovira. Uh, Saj ovire nastajajo tudi na mejah, ker se okrepijo mejni nadzori. Potem vlade tudi, če dalje bolj investirajo v varnost, dosti krat se eh, zaradi tega tudi povečujejo davki in podobno. Naprej, če upoštevamo vse te različne dejavnice, eh, smo ugotovili, eh, da je v obdobju 2004 do 2016 stroškov za 180 eh, eh, milijard eh, evrov, 358 na prebivalca. V obdobju 2013 do 2016 87 milijard oziroma 175 evrov na osebo. Torej, tu imamo človeške in ekonomske stroške, vendar tudi družbeni stroški so lahko veliki, saj gre tu za velik psihološki učinek. E, torej, po napadih e, se poroča v medijih in zaradi tega mnogi ljudje postanejo e, indirektno žrtve tega terorističnega napada. To vpliva na njihovo potrošnjo, na potovanja, na strahove terorizem ima negativen učinek na srečo in zadovoljstvo eh, ljudi, na zaupanje eh, v ljudi in evropske institucije. Velik je učinek eh, na psihološki vidik, vendar na tega se do sedaj nismo dovolj osredotočali, pa bi bilo treba, saj smo ga do sedaj tudi zelo težko kvantificirali da bi se odzvali na teroristične grožnje, se vse več denarja porablja za protiteroristične ukrepe. Naprimer, 2017 je 6 eh, milijard bilo uporabljenih eh, za eh, varnost in državljanska vprašanja. Eh, in eh, novi finančni okvir eh, predvideva tudi podvojitev sredstev za sklad za notranjo varnost z ene milijarde na 2,5 milijarde. Poleg tega je tudi težko ugotoviti, koliko denarja porabljajo države članice za protiteroristične ukrepe, ker pa zaradi varnostnih razlogov tega noče objavljati. mi ocenjujemo, da eh, se v eh, državah članicah povprečno porablja 8,7 milijard eh, letno za broj proti terorizmu, vendar naj povdarim, da smo tu pač morali do te številke priti na podlagi določenih ocen in drugih dejavnikov. Eh, protiteroristični ukrepi lahko negativno vplivajo na posameznike eh, in sicer ne zgolj povečano varovanje na letališčih in podobno. Eh, mi imamo naprimer tudi Eh, množični nadzor, izmenjava informacij, eh, nasilje, mučenje, vse to se lahko pojavlja v različnih državah in vpliva eh, na zdravje, družine. Že prej. Eh, smo eh, v letu 2017 opozorili eh, tudi na pogoje pridržanja in vse to tudi vpliva na družine in posameznike. Torej, tu imamo celo vrsto negativnih učinkov za posameznike, naprimer tudi na njihove možnosti za zaposlitev in podobno. To smo tudi že omenjali v našem prejšnjem poročilu. Torej, terorizem ima negativne, neposredne učinke na posameznike, se pravi, eh, ranjeni so, smrtne žrtve in podobno. Ugotavljamo na podlagi eh, napadov v zadnjem desetletju, eh, da je ekonomski učinek sicer majhen, vendar kljub vsemu otepljiv. Nismo pa še. Eh, uspešno ocenili psiholoških učinkov. Eh, saj eh, psihološke učinke lahko zaznamo pri bistveno večjem krozu, krogu ljudi. Eh, torej, državljani prečakujejo protiteroristične ukrepe od svojih vlad, vendar ti ukrepi morajo spoštovati temeljne pravice posameznikov. In vse to seveda vpliva tako na družbo, kot tudi na ekonomijo. Pri naših raziskavah smo upoštevali literaturo, ocene učinkov, ugotovili pa smo, da je potrebno eh, bistveno eh, več raziskav, da ugotovimo, kolikšna je učinkovitost porabe na področju protiterorističnih ukrepov. Hvala lepa. ta material je zelo zanimiv in ne smemo ga uporabiti samo za enkratno analizo, temveč eh, na podlagi tega moramo eh, pripravljati naše eh, politike. Torej, tu smo dobili nek pogled na tem področju, na, EU, e na področju EU, kot tudi v državah članicah. E, torej, treba je seveda videti, kakšen je širši učinek in mi v Libeju se moramo vprašati, kakšna je dodana vrednost tega, kar mi počnemo. Vendar tu se očitno lotevate dveh e, vprašanj in jaz imam vprašanje v zvezi z drugim področjem pa tudi ljudje iz nacionalnih eh, parlamentov bodo morda zastavili to vprašanje. Torej, kakšen je učinek terorizma na družbo? Torej, jaz bom svoje vprašanje zastavil pozneje. Sedaj odpiram razpravo. Najprej Natali, ki je predsedujoča posebnega odbora za boj proti terorizmu. Natali, prosim. Merci, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, Klot nekaj ugotovitev bi navedla in tudi nekaj manjših vprašanj. Slišala sem besede našega predsednika, eh, torej eh, tudi jaz se zahvaljujem za to dobro predstavitev. Tu smo se lotili eh, vprašanja, eh, ki skrbi našo družbo. Imamo države, ki imajo veliko informacij, imamo države, kjer eh, ni veliko informacij in zaradi tega ste morali opraviti zelo komplicirano delo. Zahvaljujem se vam eh, tudi za to, da ste se spraševali po dodani vrednosti Evropske unije v boju proti terorizmu. Eh, tako odbor Libe, kot tudi posebni odbor za boj proti terorizmu v Evropskem parlamentu morata čim bolj sodelovati z nacionalnimi organi in nacionalnimi parlamenti. Torej, mi smo se lotili tega odločno, pogumno, želimo analizirati stvari in najti rešitev za te izzive, ki eh, zadevajo vse naše družbe eh, in države v Evropi. Nisem imela časa, da bi predelala celoten dokument, ki je vse, Eh, no, bila sem tudi na dopustu avgusta. Eh, torej, ni mi uspelo vsega analizirati na poglobljen način, vendar eh, mi smo videli, kakšni so stroški, kolikšna je izguba BDP-ja, koliko milijard, to je velikanska številka. In, vsega pa ne moremo oceniti, kakšen je psihološki učinek, učinek na družbo, eh, na javno mnenje v evropskih družbah in podobno. Imam dve majhni vprašanji in sicer glede stroškov, ki jih predvedeva EU v proračunu za boj proti terorizmu ali se vam zdi to dovolj, ali je premalo sredstev. Vemo, da je veliko nalog pred nami, mi moramo eh, biti bolj dosledni, usklajeni pri razvoju eh, sistema zbiranja podatkov. Eh, podatki so srčika izmenjave informacij, te potrebujemo zato, da najdemo odgovore na dano situacijo. Ali so torej s tem krite vaše potrebe? Eh, potem pa drugo vprašanje. Govorili ste o financiranju terorizma. Ta tema je zelo pomembna. Vi ste omenili, da je treba vzpostaviti sistem nadzora, eh, ki je podoben sistemu v ZDA. Kakšne so vaše analize eh, vzpostavitve programa za nadzor financiranja terorizma, ki bi bil eh, evropski program? Hvala lepa, Natali Pirki. Hvala lepa. Govorila bom eh, nemško, ker sem še vedno nekoliko na dopustu in lažje se osredotočim na temo, ko govorim v materinščini. Avtorjema se zahvaljujem za poročilo. Hvaležna sem za to, eh, da pri stroških neukrepanja niste govorili samo o finančnih vidikih, temveč tudi o vseh drugih posledicah terorističnih napadov, pa tudi ukrepih, ki jih lahko sprejmemo na evropski ravni. Hvaležna sem tudi za to, da ste eh, rekli, da moramo pri vseh ukrepih, ki jih sprejemamo, razmisliti, pri katerih eh, ukrepih obstaja nevarnost, da bi omejevali temeljne pravice in da bi eh, omejevali to, kar branimo pred terorizmom, se pravi odprto družbo. Eh, to je vidik, eh, na katerega dostikrat pozabljamo. To ni neposredno povezano z vašim poročilom, vendar spomnim se naslednjega. Eh, tik po napadih na bruselsko letališče in metro v Bruslu sem srečala državljane, ki pravijo zavestno gremo v javnost, ker nočemo, da bi vplivali teroristi na naš način življenja. Eh, tako držo bi si želela tudi v političnem diskursu. Dosti krat hitro sprejemamo ukrepe, hitro eh, predstavimo nekaj državljanom, potem pa ne dohitevamo z uresničevanjem teh ukrepov. Eh, potem se vedno sprašujemo, ali želimo nove ukrepe, ki, so, ki še niso dovolj ocenjeni obstaja en problem pri sodelovanju. Tu ne gre samo za tehnično uporabo, gre za uporabo na splošno, za sodelovanje in dosti krat eh, ni kriva nepripravljenost eh, do sodelovanja. Eh, temveč obstajajo različne tradicije na področju policijskega dela, dela pravosodja in In na tem področju moramo več storiti, več eh, krepiti zaupanje in podobno. Potem pa še nekaj. Eh, prevencija in deradikalizacija. Občutek imam, da eh, mislimo, da obstaja en sam koncept za preprečevanje radikalizacije. Bojim se, da to ne drži. E, obstajajo različne okoliščine v naših e, mestih, ljudje e, reagirajo različno na poskuse radikalizacije in če menimo, da je en pristop dovolj, delamo napako. Preveč se osredotočamo tudi samo na tiste, ki so že radikalizirani. Eh, pomislimo na tudi tiste, ki se vračajo v Evropo, na njihove družine, eh, potem eh, tudi na njihove otroke. To so ljudje, ki so žrtve, lahko pa postanejo storilci. Meni je premalo, da jih samo opazujemo kot preventivni ukrep. Vprašanje je, kako pomagam tem otrokom in družinam, da razvijajo drugačno sliko o svetu, kako lahko odpravljamo eh, eh, indoktrinacijo in. Eh, potem pa še vprašanje, kakšne so druge radikalizacije, uh, Eh, prihajam iz eh, Nemčije in v zadnjih petih, šestih letih eh, se je v naši družbi povečala pripravljenost do nasilja. Uh, Eh, ljudje ne razmišljajo. Mi smo se preveč uh, osredotočili na terorizem in poročilo v Nemčiji kaže, da je vse več napadov, ki ga ne izvajajo islamisti, temveč uh, skrajneži na levici in desnici. Mi imamo napade na državljane, ki pomagajo beguncem, napade na institucije, ki pomagajo uh, uh, pri nastanitvi eh, beguncev. V Nemčiji je neka množica, podivjana množica napadla policiste, napadajo eh, brezdomce in mi ne smemo pocenjevati tega nasilja v naših družbah. Eh, mi vse emocionaliziramo in v tej razpravi moramo upoštevati te vedike. Kako je torej z drugimi oblikami radikalizacije in ekstremističnega nasilja? Ali tu vidite tudi kakšne povezave med eh, različnimi oblikami eh, nasilja? Ali moramo eh, vse to tudi upoštevati v naših ukrepih? Hvala lepa. Majte, prosim. Sí, muchísimas gracias. Eh, como española. Eh, eh, hvala lepa. Prihajam iz Španije in zato se seveda zelo zanimam za to temo. Ta študija ocenjuje stroške eh, po posameznih državah EU, stroške na glavo prebivalca. Eh, stroške za posamezne ljudi, eh, potem eh, ocenjuje socialni, psihološki, ekonomski kapital in izgube. Španija je med državami, ki je nosila največje stroške zaradi terorizma. Pri Franciji pa vidimo velike stroške, Eh, za ljudi na ekonomskem področju. In naš odbor eh, mora se to upoštevati in vključiti tudi razmišljanja iz odbora za boj proti terorizmu. Hvala lepa, da ste eh, izostrili naš pogled na, ta, na to temo. To bomo upoštevali pri pripravah naših predlogov sprememb. Torej, želite učinkovitost, želimo vedeti, koliko stane terorizem, koliko stane boj proti terorizmu. Te informacije so koristne za naše delo. Dve stvari bi rada dodala za bodoče študije. Prvič, če primerjamo to, kar se je zgodilo 2004 in kaj se je zgodilo po letu 2013 v Evropi v primerjavi z drugimi državami, Afganistanom, Pakistanom ali pa v propadlih državah zaradi tega nasilnega fanatizma. To sicer uh, zadeva nas manj. Pomislimo na Irak, eh, na Sirijo. To bi bila lahko zelo zanimiva študija, kar zadeva stroške, uh, Eh, teh eh, fanatičnih ideologij in eh, stroški neukrepanja. Če je nekje država propadla, potem so tu najvišji stroški gospodarsko, moralno, socialno gledano, potem pa še en vidik. Investicije. V odboru za boj proti terorizmu smo julija slišali prispevek strokovnjaka za kibernetsko varnost. Tu je bil izraelski strokovnjak, ki je govoril o tehnoloških investicijah v Izraelu in o učinkovitosti teh investicij pri boju zoper eh, grožnje. Poleg tega imajo tudi gospodarsko koristo tega, da prodajajo to tehnologijo. Ali bi lahko nekaj več povedali tudi o tem? To je tudi pomembno za boj proti terorizmu. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim, zavedajte se tudi časa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 izraz in sicer pravico do varnosti in naši državljani imajo pravico do občutka varnosti. To je skladno s drugimi pravicami. E, vendar tu je potrebno tehtanje pravic. Včasih je treba pač določene pravice nekoliko omejiti zaradi druge pravice včasih je treba ukrepati. Včasih s temi ukrepi omejujemo pravice, ki smo jih uživali do sedaj. V primeru terorističnih napadov se družba strinja z omejevanjem pravic eh, in podpirajo eh, te omejitve. Poznaje pa razmišljajo o odpravljanju teh omejitev. Eh, omejitev. Zaradi različnih eh, razlogov pa se oblasti nočejo povrniti v predhodno situacijo. Eh, mnogi ukrepi niso realistični, so samo psihološki. S njimi se ne borimo proti terorizmu, temveč se kaže samo družbi, da se nekaj dela. Tako naprimer v Franciji uvedba uh, izrednega stanja. Ta zakon so pozneje umaknili, vendar 90 odstotkov uh, določb iz uh, teh izrednih razmer se je potem prevzelo v normalno situacijo mi se moramo vedno vprašati, ali so te rešitve res potrebne. Napar, naprimer, varovanje na letališčih. Eh, po terorističnem napadu leta 2011 je prišlo do prepovedi eh, tekočin. To je nepotrebno, nima nobenega pomena. Samo v EU obstajajo take omejitve. To uh, ne pomaga pri zmanjševanju uh, eh, grožen. Vendar en sektor uh, gospodarstva služi na ta način, naprimer letališča. Ljudje kupujejo vodo, po varnostnem pregledu. To je poslovna odločitev. Oni imajo zaradi tega večji promet, zaradi prodaje vode. In eh, to je eh, bolj dobičkonosno, kot da pač uh, uh, omogočajo uh, oskrbo letal torej mi moramo vse to upoštevati vsakič, ko spreminjamo tehnološke zmogljivosti, s katerimi razpolagamo. Mi se moramo vedno vprašati, ali so ukrepi učinkoviti ali pa morda preveč eh, omejujejo svobode in državljanske pravice. Gospa Kienge. Gospa Sargentini, gospod Depre in gospa Stevens so še na seznamu. S tem zapiram seznam. Prosim, Cecil. Hvala lepa, gospod predsednik. Poročevalcema se zahvaljujem za predstavitev. Naj povem nekaj v razmislek in zastavim nekaj vprašanj. Terorizem skrbi evropske državljane in eh, zaradi tega morajo vlade sprejemati dodatne ukrepe. Izdatki za boj proti terorizmu eh, rastejo v vseh državah. To je bilo tudi povedano uvodoma. In drž, vlade premalo eh, koordinirajo svoje ukrepe. Eh, hkrati je treba eh, upoštevati spoštovanje temeljnih pravic. Države se soočajo z visokimi stroški. Naj se navežem na vaše poročilo govorili ste o psiholoških učinkih na prebivalstvo. Ali ste ocenjevali tudi učinke komunikacije, naprimer eh, širjanja poročil po medijih, po tisku? Tudi to ima psihološke učinke, saj to vpliva na emocije ljudi. Po drugi strani, Eh, pa obstaja tudi eh, gospodarski učinek. Ker določeni krogi služijo denar. Tudi tu obstajajo neke povezave s komunikacijo. Eh, če pač nekdo poskuša izkoristiti poročila in usmeriti politiko v določeno smer, Ali ste ocenili tudi stroške za družine žrtev in za skupnosti, eh, ki postanejo žrtev? Ocenili ste stroške za družbo zaradi izgube eh, de, eh, faktorja dela, vendar kako je z indirektnimi? poročili. Torej, hvala lepa. Eno vprašanje. Na samem začetku ste povedali naslednje. E, če iščete e, argumente za države članice, e, najdete argumente za države za boj proti terorizmu, jih najdete tukaj. Hkrati pa obstajajo argumenti za neukrepanje po terorističnih eh, napadih želijo države članice uveljaviti zakonodaje, o katerih imamo mnoge dvome, naprimer PNR eh, in glede tega imamo dvome. Vendar kakšno politiko predlagate? Eh, kakšno politiko naj bi pravzaprav uveljavljali s temi argumenti za argumenti Eh, ki vključujejo stroške neokrepanja. Problem je, da države članice eh, z istimi argumenti eh, hočejo pač druge ukrepe. Žerald, prosim. Se upravičujem, gospod predsedojoči. Samo eno vprašanje imam v zvezi s tem, kar je bilo povedano. Naslov poročila oziroma podnaslov Eh, je stroške ne Evrope, cost of non-Europe report. Eh, slišal sem vašo oceno o tem, kaj to pomeni za države članice, koliko to stane države članice Evrope oziroma posameznika. Ampak nisem našel stroškov ne Evrope, v poročilu sem našel samo stroške terorizma. In če moram pred javnim mnenjem opravičiti finančna sredstva, ki se jih bo eh, namenilo dolo za določene sisteme, potrebujem oceno tega, kaj to pomeni, kaj pomeni to, če bi vsaka država članica morala sama kriti vse stroške, ki jih boj proti terorizmu predstavlja. E, poročilo e, sicer ima naslov o, streško, o stroško ne Evrope, ampak vaše poročilo je v bistvu poročilo o e, stroških terorizma. Hvala lepa. Gospa Stevens, izvolite zadnjo besedo. Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani kolegi in kolegice, jaz sem ena izmed soporočevalk pri tem poročilu, ki se nanaša na uh, terorizem. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali v tej razpravi o terorizmu in boju proti terorizmu. Seveda gre za zelo široko temo. Tukaj moramo seveda zagotoviti to, da se spoštujejo človekove pravice v tem okviru. Poročilo pa je tudi dober vstop v to, da mi zaključimo naš dokument, naše poročilo, ki mora biti dobro pripravljeno in eh, dobro zaključeno. Upoštevali bomo predloge vseh kolegov. Kar pa se tiče povezave med varnostjo in človekovimi pravicami, izjemno pomembno je, da zaščitimo človekove pravice in tega sploh ne spodbijam. Ampak eh, razumem, da je včasih težko najti dobro ravnotežje med varnostjo in človekovimi pravicami. To je težava, s katero se bomo soočali še pogosteje v prihodnosti vlada, policija in eh, vladni organi imajo odgovornost tukaj za zagotavljanje varnosti. Ne smemo stigmatizirati določenih eh, skupin prebivalstva, po drugi strani pa moramo razumeti, da so nekatere skupine prebivalstva pač eh, večje tveganje kot druge. Tako na levi, kot tudi na desni strani obstajajo ekstremisti in tega se moramo lotiti. Najti moramo pravilno ravnotežje med varnostjo na eni strani in človekovimi pravicami na drugi strani. Spregovorili ste tudi o tem, da obstajajo velike razlike med posameznimi državami članicami. Namreč tukaj obstaja veliko različnih eh, policijskih organov, pravosodnih organov, tradicije v državah članicah so zelo različne in mi moramo spodbuditi dobro sodelovanje med varnostnimi in policijskimi organi. Le na tak način lahko zagotovimo varnost naših državljanov. Policija in pravosodni organi so tisti, ki morajo zagotoviti red in varnost v naših državah. Prav zato je tako pomembno, da med seboj sodelujejo osredotočiti pa se moramo na tudi na dobro sodelovanje med nacionalnimi organi na eni strani in evropskimi agencijami na drugi strani, kot sta naprimer Eurojust, Europol in Frontex. Te agencije morajo zagotavljati dodano vrednost, po drugi strani pa morajo tudi nacionalni organi izkoristiti vse možnosti, ki obstajajo. Zagotoviti pa moramo tudi primerno razdelitev pristojnosti na posameznih ravnih. Evropa ne sme nadomeščati nalog, ki jih lahko prevzamejo nacionalni organi. Pogosto se namreč zgodi, da eh, se to dogaja. Res je, da ima dobro sodelovanje izredno visoko dodano vrednost, to je dokazano. Zdi se mi škoda, da v poročilu ni bilo dovolj jasno izpostavljeno, kakšna je škoda ne Evrope. Tega nismo dovolj dobro opredelili in škoda se mi zdi, da to ni bilo izpostavljeno. Strinjam se, da potrebujemo eh, več ocen obstoječih ukrepov, kateri ukrepi so učinkoviti, kateri dobro delujejo, kateri pa ne. Ampak tega seveda ne moremo vključiti v naše poročilo, zato bo potrebna, potreben nov odbor ali novo poročilo. Hvala. Najlepša hvala. Razumem, da je vaše poročilo nekako širše zastavilo celotno vprašanje. Še kratek komentar z moje strani in vem, da morda ne boste imeli časa, da odgovorite na vse, se pa nekako strinjam z gospodom Deprejem. V odboru Libe naši člani, predvsem tisti, ki so zelo aktivni, dobro poznajo orodja, ki se trenutno uporabljajo pri interoperabilnosti in tako naprej. Ampak tukaj obstajajo potem še dodatna orodja Europol, potem eh, Evropski nalog za prijetje in tako naprej. Zanima me, kaj je torej eh, nekakšen pogled na to, kje se najde dodano vrednost, kje naši državljani doživljajo, da obstaja dodana vrednost. Veliko je bilo govora o sistemu PNR, potem pa se ta ne izvaja dejansko in tako imajo države članice zelo različno dojemanje tega, kaj ustvarja dodano vrednost na ravni Evropske unije in to je morda drugačno od tega, kaj se nam zdi dodana vrednost. Torej, Mene zanima, ali ste si ogledati, ogledali, kje obstaja dodana vrednost. To so namreč eh, dejanska vprašanja, ali obstajajo nekakšni eh, materijali, ki dokazujejo dodano vrednost, ki jih je dobro pregledati, preden nadaljujemo z dodatnimi ukrepi in naprimer za dodatno interoperabilnostjo. And answer the key points because I know there were some white bom odgovoril na ključna vprašanja. Najprej bi rad eh, čestital poslancu gospodu Depreju za to, da je odkril dejstvo, da poročilo ne govori o stroških ne Evrope, kot bi to lahko. Kaj je razlog za to? Zastavili smo si vprašanje eh, preprečevati odkrivati in eh, zasledovati, in zato želimo opredeliti, kakšno je sodelovanje na nacionalni in evropski ravni. Ampak mi vsega žal ne vemo. Glavno priporočilo tega našega poročila je to, da želimo dobiti več dokazov, več informacij. Enako bi odgovoril tudi gospod Sargentini. Stroški ne Evrope bi v tem primeru bili to, da početje, ki ga tukaj pripravljamo, ne bo dovolj učinkovito ali pa eh, neki ukrepi kršijo temeljne pravice ljudi. Temu bi se lahko izognili, če bi imeli manj eh, intruzivne eh, ukrepe. Na, navezal bi se tudi na gospod Grisbek. Govorimo o zelo zanimivem predlogu glede AFSJ. -ja. In eh, zanimivo je razmišljati o tem, ali to dodaja kakšno dodano vrednost okviru, ki že obstaja. Ali je sodna praksa Evropskega sodišča takšna, da bi omogočila takšen sistem, da ga sploh vzpostavimo? Sodna praksa je tukaj namreč zelo stroga. Gre za vprašanje učinkovitosti, vrnil pa bi se tudi na komentar gospe Stevens. Namreč jasno ste omenili to, da moramo najti ravnovesje med varnostjo in svobodo. Ampak prvo vprašanje, ki se ga moramo zastaviti, je, ali bodo ti predlagani ukrepi privedli do više varnosti. Če ukrepi namreč ne bodo učinkoviti, potem eh, ne bomo dosegli našega cilja, ne glede na to, ali se spoštujejo temeljne pravice ali ne. Prav zato moramo narediti tukaj kvantni preskok in začeti z ocenjevanjem. Razmisliti moramo o tem, kaj je sedaj pred nami, kaj je na mizi in potem nadaljevati od tega stališča naprej. Morda je to politično manj privlačno, ampak bolj učinkovito, da nadzorujemo eh, trenutno ustaljeno prakso in da sledimo celotnemu postopku vse od preventive do eh, potem na koncu obsodbe določenih eh, prestopnikov. Pozabil sem, kako je ime kolegici, ki je govorila špansko. Zastavili ste zelo pomembno vprašanje. To je povezano tudi z pristojnostmi drugih odborov v tem eh, parlamentu, naprimer odbor za zunanje zadeve. Na področju zunanih zadev je včasih potrebno sprejeti določene ukrepe, s katerimi bi lahko odpravili eh, izvorne razloge za terorizem. Gospa Sipel vam pa bi odgovoril naslednje. V poročilu smo opazili nekaj, kar ste tudi vi že omenjali v preteklosti težko je kategorizirati terorizem eh, na ekstremni desnici in to razločiti od eh, zločinov sovražnega govora. Tukaj gre za posamezne besede, ki se razlikujejo, ampak na terenu vidimo, da obstaja veliko nasilja. Govoril sem o tem, kako napačno včasih opredelimo tisto, zoper kaj se želimo bojevati, in prav zaradi tega bi lahko prišlo do diskriminacije. Prav zato moramo biti zelo previdni, ko opredeljujemo naše cilje na tem področju. Pa še nekaj glede kibernetskega zločina. Gospa Kjenge je to omenjala, oziroma ne, eh, kolegica, ki je govorila špansko. Organizirani zločin, korupcija in kibernetski zločini so prioritete Evropske komisije in zato moramo to res upoštevati. Boj zoper terorizem je samo vrh ledine gore eh, različnih zločinov, ki se pojavljajo na tem področju. Hvala. No, pa še jaz bi zdaj tu dodal nekaj komentarjev. Kolega je se že zelo dobro odzval na vprašanje. Odzval bi se na to, da ste rekli, da poročilo ne govori o stroških ne Evrope, ampak mi smo ocenjevali dodano vrednost. Težko je oceniti, koliko napadov eh, bi lahko preprečili, če bi imeli dodatne ukrepe, koliko eh, napadov bi se zgodilo, če tih ukrepov ne bi bilo in zaradi tega je bila naša analiza otežena. Verjetno bi lahko argumentirali, da obstajajo empirični dokazi za to, da so višji izdatki za boj proti terorizmu preprečujejo teroristične napade. Ponavadi preprečujejo velike teroristične napade, ampak teroristične skupine spreminjajo svoj način delovanja. Če danes namenimo finančna sredstva preprečevanju nekega specifičnega načina delovanja, no potem bodo oni spremenili svoj način delovanja. Eh, napadov in bodo z manjšimi napadi ubili zelo veliko število civilistov. Torej, gre za zelo težko oceno, ki je bilo, bilo potrebno tukaj pripraviti in gotovo ne gre za nekaj, kar lahko kar tako neodvisno ocenimo. Kar se tiče psiholoških učinkov, tukaj mediji res igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju psihološkega učinka na državljane. teroristični napadi in poročanje o njih eh, v bistvu prizadanejo širšo javnost. Slika tukaj se še izrisuje. Ne vemo točno, zakaj ima terorizem drugačen vpliv na ljudi kot eh, drugi zločini. V ZDA, naprimer, obstaja ta učinek, kaj se je zgodilo po bombardiranju maratona. Namreč eh, ugotovili so, da se je po tem dogodku eh, močno znižalo eh, zadovoljstvo ljudi v življenju. V podobnem dogodku, kjer je nekdo ustrelil 20 otrok v osnovni šoli, pa se ljudem kakovost življenja ni spremenila na enak način. Ne vemo torej, zakaj prihaja do takšnih razlik, mediji pa seveda imajo tukaj pomemben vpliv in povečajo učinek, želeni učinek teh terorističnih skupin. Kar se tiče stroškov za žrtve in njihove družine, teh stroškov v zadevnem poročilu nismo upoštevali, smo pa jih upoštevali v prejšnjih poročilih tudi o ksenofobiji, rasizmu in tudi, eh, ko gre za postopkovne pravice. Ljudje, ki so pridržani bolj, kot bi bilo to potrebno, imajo seveda posledice na njihove zdravje potem eh, njihova družina trpi in tako naprej in zaradi tega nastajajo stroški. Hvala. Najlepša hvala. Tara, se želiš še enkrat oglasiti? Ne. Ključnega pomena bi bilo, če bi odkrili, kaj je dodana vrednost za Evropo na področju preprečevanja terorizma. To bi bil nekakšen svet igral. Ampak to je seveda težko izmeriti. Uh, težko je izmeriti, eh, kakšna je dodana vrednost skupnih preiskovalnih enot, dodana vrednost sistema CIS-2 in tako naprej. Torej, posamično gledano lahko morda še določimo dodano vrednost, ampak za celotno sliko pa je to skoraj nemogoče. Danes smo imeli res eh, široko razpravo o tem in razlog, zakaj je to tako pomembno je res ta, gre za ključno, ključno vprašanje. Evropska unija se tej temi mora posvetiti in to vemo, ampak na nek način bomo prej ali slej morali začeti tudi meriti našo uspešnost na tem področju. Govorimo o pomembnih področjih, kot je kibernetski zločin, in tako naprej. Gre za zelo zapletene stvari, tukaj govorimo tudi o finančnih pravicah in tako naprej. To so zelo praktična vprašanja in prav zato moramo res nadaljevati z razmislekom o teh vprašanjih. Takšno je moje mnenje, sedaj pa bi se rad zahvalil vsem kolegom, ki so sodelovali v tej razpravi. Hvala za vaša zelo zanimiva vprašanja in eh, inteligentne komentarje. Hvala tudi obima gostoma, da ste odgovorili na ta vprašanja. Tako, spoštovani kolegi, seveda bomo s to razpravo nadaljevali še v prihodnosti raziskovalnim službam pa se najlepše zahvaljujem. And, uh, Tako, sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko. So, colleagues, we move straight to point 10, which is. Tako, nadaljujemo za deseto točko na dnevnem redu. Gre za sodelovanje oziroma sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo gre za posvetovalni postopek in eh, tukaj imamo sklep o odobritvi sklenitve sporazuma. Seveda ne moremo spremeniti eh, vsebine tega sporazuma, imamo možnosti samo za postopkovne komentarje. V preteklosti je Euro, Eurojust že sprejel podobne dogovore in sporazume z uh, tretjimi državami. Sedaj imamo kratek rok in uh, zato predlagam, da razmislijo naši člani, ali so tukaj res potrebni kakšni uh, predlogi sprememb, glede na to, da ne moramo vplivati na vsebino. Besedo bi dal Lori. Gospa Ferrara dobi besedo, da predstavi osnutek poročila, izvolite. Grazie, presidente. Najlepša hvala, predsedujoči. Odnegde povdarjam, kako pomembno je sodelovanje med pravosodnimi organi in preiskovalnimi organi, ko gre za preiskovanje in boj proti resnim zločinom, naprimer za terorizem, organizirane zločine, dejavnosti mafije in tako naprej. Mafija se namreč ne omejuje na uh, meje držav članic. Gre za uh, mednarodne zločinske organizacije. Albanske zločinske skupine so vključene v preprodajo drog, izsiljevanje in druge resne zločine, tihotapljanje ljudi, pranje denarja in tako naprej. Evropski trg je čisto naraven trg za njihovo dejavnost. Ta sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo bo tako kot drugi sporazumi med to agencijo in tretjimi državami okrepil sodelovanje med preiskovalnimi organi in pravosodnimi organi. Na tak način se bomo lahko bolje bojevali zopro organizirane zločine in v interesu Albanije ter držav članice Evropske unije je, da se to sprejme. Agencija je že sprejela mnogo takšnih sporazumov z tretjimi državami, naprimer z ZDA, Norveško, Švitsko, Švica, Švica, Makedonijo in tako naprej. Naš namen je, da se bojujemo zopro organiziranemu zločinu pomočjo tega sporazuma na tak način želimo narediti pravosodne dejavnosti in preiskave veliko bolj učinkovite. Albanija je država kandidatka in eh, komisija trdi, da je naredila veliko napredka pri boju z oprorganizirani zločin. Poleg tega je Albanija izboljšala tudi svojo zakonodajo za boj proti eh, mafijskim združbam in tako naprej. Izboljšali so tudi eh, zaplembo eh, bogatstva, ki ga imajo eh, zločinske združbe, izboljšali so sodelovanje z evropskimi agencijami in z evropskimi državni, državami ter nacionalnimi organi sedaj moramo izboljšati tudi pravosodno sodelovanje. Ta sporozum bo vsekakor izboljšal sodelovanje med Eurojustom in Albanijo. Torej, gre za izboljšano sodelovanje pri preprodaji eh, mamil in eh, tihotapljenju ljudi. Najlepša hvala. Um, Mr. Stetina, please, go ahead. <clears throat> Děkuji za slovo, pane předsedo. Dám... Gospod Štetina, izvolite. Najlepša hvala. Bom danes spregovoril kar češko, tako da prosim, da si nadanete slušalke. Sem poročevalec v senci za ILS in prav zato podpiram mnenje, ki ga je pripravila poročevalka, da torej podpremo sklep eh, o sklenitvi sporazuma o sodelovanju. To bo gotovo napredek pri boju zopr terorizem in organizirani zločin. Tukaj lahko storimo še veliko več. Albanija je izpolnila vse zahteve, ki eh, smo jim jih zadali. Prav zato bo takšen novi sporazum o sodelovanju z Albanijo upel Albanijo v eh, strukturo sodelovanja z Evropsko unijo in zato tudi izboljšal njihovo možnost eh, za pristop. Hvala. Najlepša hvala. Se pravi, čujem, ker nisem omenil, gospod Štetina, da ste poročevalec v senci. Gospa Grismek, izvolite. Merci, eh, de, de point... Hvala lepa, zelo na hitro dve stvari. Tudi eh, za mojo politično skupino to poročilo predstavlja zelo pomembno fazo In zato bi eh, pozvala vse, da podprejo osebino. Vesela sem tega sodelovanja med Albanijo in Eurojustom, kajti v bistvu gre za sosedsko državo in zato je sodelovanje te države z Eurojustom zelo pomembno eh, za boj proti eh, terorizmu in trgovanju z ljudmi. Prav tako moramo podariti, da je Eurojust centralni akter in je eh, nujen pri eh, sodnem in pravosodnem sodelovanju. In eh, to eh, eh, omogoča tudi tesno sodelovanje v boju proti eh, terorizmu in trgovanju z ljudmi. In upajmo, da bodo tudi prošnje Eurojusta uslišane. Okay, thank you very much. Um... Najlepša hvala. Hvala tudi eh, poročevalki. Predlagam, da torej sledimo njenemu predlogu. Datum za uložitev predlogov sprememb je 31. august, če ima torej kdo kakšen eh, predlog spremembe glede postopkovnih zadev. Želite še kaj dodati? Laura, imate še kak komentar? Ne, odlično. Najlepša hvala torej za delo, ki ste ga tukaj eh, uložili. Hvala tudi poročevalcem v senci. Najlepša hvala. Spoštovani kolegi, lahko nadaljujemo za zadnjo točko na dnevnem redu za danes. To je torej najprej bi rad v odboru Libe eh, pozdravil predsedstvo Evropskega foruma za migracije. Morda bi tukaj naredili krajši odmor, da se nam lahko pridružijo za omizjem. Maybe, maybe I can introduce the, well. Morda bom kar predstavil kolege, medtem ko se nam bodo tukaj pridružili. Torej, z veseljem bi v našem odboru eh, pozdravil predsedstvo Evropskega foruma za migracije. Za tiste, ki ne veste, Evropski forum za migracije je del Evropskega ekonomskega in socialnega odbora in pa tudi uh, eh, GD Home Evropske komisije. Z nami je danes Kadri Suva, ki predstavlja PIKUM, platformo za mednarodno sodelovanje na področju nedokumentiranih migrantov. Potem je z nami Silvija Giulini iz generacije 2.0 za pravice, enakopravnost in raznolikost. To je neprofitna organizacija, ki jo sestavljajo ljudje iz različnih uh, ozadij, ki skupaj sodelujejo in uh, ustvarjajo možnosti za enako sodelovanje v družbi. Z nami je tudi gospod Adam Kumču, upam, da sem to pravilno izgovoril, iz Unity to je New European Business Confederation, in gospod Christian Privulescu, ki predstavlja Evropski odbor eh, za ekonomske in socialne zadeve. Gotovo bodo z veseljem odgovorili tudi na kakšno vprašanje. Z nami pa je tudi gospa Laura Corrado iz eh, GD Home na Evropski komisiji, ki je del predsedstva. Januarja lani so predstavniki eh, predsedstva tega foruma že predstavili svoje delo v našem odboru in dogovorili smo se, da bodo enkrat letno prišli poročati v naš odbor. Zadnje zasedanje foruma je potekalo 6. in 7. marca letos in se je um, posvečalo temu, da bi bil trg dela bolj vključujoč za migrante delo EMF-a kot eh, platforme za dialog na področju migracije, azila in integracije imigrantov je nekaj, kar odbor Libe vsekakor zanima. Mi se želimo še bolj posvetiti samemu vprašanju integracije. Na tak način dobimo uvid v mnenje civilne družbe. Integracija je letos še pomembnejša na prior naša prioriteta, sploh v tem kontekstu, ko prihajajo uh, določeni državljani tretjih držav Evropske unije. Tako besedo bi dal gospe Suva. Ali pa ne, ste si premislili. Potem pa dobi besedo Silvija. Izvolite. Najlepša hvala tudi kolegom, ki so ostali v dvorani in bodo sodelovali v razpravi. Izvolite. Good morning, I'm Silvia Giulini. And, uh, I... Najlepša hvala, jaz sem Silvija Giulini in uh, predstavljam organizacije civilne družbe v okviru Evropskega foruma za migracije. Ta forum je prvič potekal leta 2015, začel pa se je iz uh, sodelovanja med Evropsko komisijo in Evropskim odborom za socialne in uh, gospodarske zadeve. Na tak način se je vzpostavil forum za evropsko integracijo, ki je deloval od leta 2009 do 2014. Četrti Evropski forum za migracije je govoril o trgu dela, ki naj bo bolj vključujoč za migrante. Tam je bilo prisotnih 280 predstavnikov organizacije civilne družbe iz celotne uh, Evropske unije. Tam so bili torej predstavniki tudi držav članic in evropskih inštitucij ter lokalnih organov. Evropski forum se je letos začel z pričevanjem dveh migrantov. Prvi se je osredotočil na to, da je zelo preprosto legalno prispeti v Evropsko unijo in zelo hitro nekdo postane eh, nedokumentiran migrant. Torej, tudi če je legalno prispel v Evropsko unijo, se hitro znajde brez veljavnih dokumentov. Drugo pričevanje pa je govorilo o praktičnih težavah, naprimer o jezikovnih ovirah in o tem, kako težko je preprosto odpreti bančni račun. Odločili smo se, da bomo forum začeli z temi pričevanji, zato ker smo želeli izpostaviti, kako pomembno je, da se imigranti lahko um, bolj vključijo in upoštevajo pri pripravljanju politik. O tem smo razmišljali tekom celotnih sestankov na forumu. Forum je bil potem sestavljen iz različnih delavnic, kjer smo govorili o različnih veščinah, o izkoriščanju na trgu dela in o možnosti za raznolikost na delovnem mestu. Ko smo govorili o veščinah, smo ugotovili, da moramo zbrati več podatkov o um, veščinah in informacijah. Na tak način lahko spostavimo bazo podatkov. Ta baza podatkov bo služila dvema namenoma. Po eni strani bodo migrante lahko prepoznali, saj bodo ti predstavljali določene nestandardne veščine. Po drugi strani pa bodo tudi delodajalci imeli dostop do teh eh, nestandardnih veščin in bodo morda zaradi tega prej najeli migranta. Zelo pomemben predlog je bil tudi to, da eh, določene veščine in eh, talente opredelimo na neformalen način. Naprimer, nekateri imigranti nimajo dokumentov, s katerimi bi lahko opredelili svoje izkušnje, po drugi strani pa jih lahko praktično dokažejo. Delodajalci včasih eh, ne vedo, kakšne veščine lahko pričakujejo od eh, novih delavcev, ki so imigranti, poleg tega pa ne vedo, kako so urejeni njihovi dokumenti. Potrebujemo torej stabilni politični okvir, v nasprotnem primeru namreč delodajalci ne bodo najemali imigrantov. Poleg tega potrebujemo tudi več vzpodbud, s katerimi bi delodajalce vzpodbudili k temu, da uh, najemajo imigrante. Potrebujemo kulturna usposabljanja, zato da bi bili ljudje bolj eh, spoštljivi do kulturnih razlik. Potem pa potrebujemo tudi eh, usposabljanje za imigrante, da bodo videli, kaj pričakovati. Še nekaj, dostop do pravosodja mora biti omogočen za vse, ne glede na to, kakšen status imajo v državi. To je še posebej pomembno, če se želimo izogniti izkoriščanju na delovnem mestu. Govorili smo tudi o samoorganizaciji in o um, zagovarjanju migrantov. Spodbujati moramo pozitivne, uspešne zgodbe, tudi za naprimer evropskimi nagradami. Poleg tega pa moramo uveljaviti tudi določene kvote za migrante na trgu dela. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa bi se dal besedo kadri. Izvoli. Hvala lepa. Želela sem samo na kratko komentirati to, kar je bilo rečeno in poleg tega povedati še nekaj besed o tem, kako naprej. Na enem od sestankov smo govorili o tem, da bi se vključilo v to razpravo tudi vprašanje financiranja EU. Civilno družbo zelo zanima, kako ta sklad eh, deluje, kako eh, bo prispeval k boljši situaciji. Vendar pa je veliko nerazumevan, veliko birokracije in civilna družba se težko vključi in te, težko uporablja vse te mehanizme. In vedno vprašamo udeležence, kateri sestanki so bili pomembnejši, kateri ne. E, pri financiranju so rekli, da je prekomplicirano, da je težko razumeti pravila in o tem moramo več govoriti, kajti civilna Družba je tista, ki, izvrš, ki eh, izvršuje in izvaja veliko programov v okviru te platforme. Predvsej pomembnih vprašanj je bilo odprtih, eh, da ta vprašanja moramo misliti tudi v prihodnje. Veliko držav niti ne porabi denarja, ki ga dodelimo. Tu torej, je vprašanje absorpcije potem se zgodi včasih, da vlada preko noči ukine financiranje nekaterih programov za migrante. In zato moramo razmisliti o tem, kako zagotoviti določeno kontinuiteto oziroma eh, tudi fleksibilnost pri prerazdelitvi sredstev. Želim podariti, da mora biti to konstantna tema. Moramo znati ustrezno predstaviti pravila o financiranju v civilni družbi. Kako naprej? Prve razprave o potencijalnih temah so že potekale. V letih smo se veliko osredotočali na integracijo na trg dela in zato je sedaj vprašanje, kje je naj bo podarek ali naj bo naš pristop širši ali bolj osredotočen in če imate sami kak predlog tem, ki bi jih morali obravnavati, ga bomo veseli, potem moramo upoštevati tudi globalno raven, tu smo imeli tudi globalni pakt o beguncih, naprimer, zmišljati moramo o tem, kako te globalne dogovore izvajati na evropski ravni. Vsi vemo, kakšna je politična situacija. Civilna družba je sedaj v zelo, zelo težkem položaju, kajti eh, rezultatov našega dela praktično ni videti. Ne uspe nam nič spremeniti, nikoli ne zmagamo v bistvu. In v bistvu gre res za to, da se osredotočimo na tiste male zmage. In uh, moj moto za naslednje leto je veliko majhnih eh, zmag. Zato se moramo osredotočati na dobre prakse, o tem moramo govoriti z vladami. Potem je pa tu še nekaj. Vedeti moramo tudi, eh, oziroma razmisliti o tem, kako vlade bolj vključiti kako jih povezati s civilno družbo, kako zagotoviti, da bomo lahko delali skupaj in se osredotočali na eh, pragmatične rešitve za nekatere probleme. Um, hvala lepa, eh, Kadri. Zelo žalostno je slišati, da nikoli ne zmagamo. Najlepša hvala za dobri predstavitvi in seveda razprava bo sedaj lahko pa postavite vprašanja vsem članom foruma. Pa začnimo s Kristin, prosim. Bomo pa poskušali dati besedo vsem. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi Forumu za migracijam za predstavitev vašega dela. Strinjam se s filozofijo vaših eh, eh, besed in vašega poročila. Eh, kajti migracijo moramo šteti za nekaj pozitivnega, za rešitev in poskušati moramo, naj, kar se le da dobro, integrirati migrante v eh, trg dela, zato da se jim zagotovi dostojno življenje in delo, pa tudi iz čisto ekonomskih razlogov. Evropsko prebivalstvo se stara in vsi smo soočali z velikim demografskim izzivom. Eh, vsi bomo potrebovali eh, veliko delavcev. Veliko dela še ostaja, ampak vidim, da so določeni eh, pomisleki in premisleki bili dobro upoštevani, zlasti kar zadeva poenostavitev dostopa do trga dela in pa učenje jezika države gostiteljice, kar je predpogoj za integracijo. O tem eh, je pisala tudi poročevalka Sofiji Intveld v, eh, leta 2017. Eh, Takrat smo zahtevali od držav, da eh, država zagotovi eh, prosilcu Eh, dostop do trga v dveh mesecih po vložitvi prošnje. Mislim, da je to izjemno pomembno, kako v tej eh, temačni politični atmosferi prepričati družbe, da je treba pomagati in investirati v migrante. Kajti to je eh, za današnji čas izredno pomemben element. Hvala lepa. Hvala lepa, želel bi dodati tudi vprašanje dodane vrednosti, ki jo lahko prinese EU. Integracija je nekaj izredno zapletenega. Kajti tudi že sama integracija na ravni EU je zapletena. Kar precej kolego se je javilo k besedi. Cecil, gospod Kjange. Grazie, eh, Claude. Io per iniziare mm, volevo... Hvala, Klot. Najprej se želim zahvaliti govornicam. Vesela sem, da ste omenili globalni kompakt, kajti eh, vidim, da vaše delo vključuje eh, tudi globalno dimenzijo tega eh, fenomena. Dve stvari želim omeniti ko govorimo o eh, emigraciji in pa integraciji, moramo začeti z legalno migracijo in to iz enostavnega razloga. Če menimo, da migracije kot celota zadevajo migrante, ki so že prisotni na ozemlju in ki nimajo statusa prosilca za azil oziroma begunca, to zahteva določen, eh, vzpostavitev sistemov eh, za integracijo. Torej, izpostavljam to vprašanje legalne migracije in eh, od, eh, imamo tudi direktivo o modri karti, ampak to ni dovolj. To je prvi eh, korak v, v kontekstu mobilnosti. Je mogoče regulirati osebe, ki pridejo delati To so tudi migranti. Po drugi strani pa je tu eh, pomembnejše vprašanje integracije na ravni držav članic. To pomeni, da je osebam, ki pridejo na ozemlje države članice, treba omogočiti prihodnost, kajti to so ljudje, ki so zapustili svojo državo in eh, prišli iskati novo življenje v državo gostiteljico. Tu sta eh, dve vprašanji sodni in eh, zakonodajni. Stvari se spreminjajo, gospodarska kriza je prizadela vse. V Evropi je že eh, predvsej imigrantov in pogoji za te osebe niso prilagojeni. Ko ti ljudje izgubijo svoje delo in ko ne dobijo dela v določenem časovnem obdobju, jih izženejo oziroma jih izključijo iz sistema. Eh, in ko izpadejo iz sistema, postanejo neodvisne oziroma jo padajo v roke kriminalcev in izkoriščevalcev. Govorim vam o Italiji, ampak to se dogaja tudi v drugih državah. To so ljudje, ki potem delajo na poljih, ki so kmetijski delavci, ampak so brez dokumentov in so na milost in nemilost izročeni svojim delodajalcem ki jih eh, izkoriščajo in silijo delaci v nevzdržnih razmerah. O tem moramo na ravni Evrope razmisliti. To je izrednega pomena. Vse države članice bi morale ustrezno spremeniti svojo zakonodajo, da bi upoštevale te stalne spremembe konteksta. Naj za zaključek podarim še eno konkretno zadevo. Potrebujemo platformo dobrih Eh, praks. Veliko dobrih praks obstaja, izziv pa je, kako jih povezati. Eh, danes te dobre prakse obstajajo, kot sem rekla, in potrebujemo platformo za ne, zato da si lahko medsebojno pomagamo, da si pomagamo tudi sami sebi. Mi v institucijah želimo, eh, da bi se te dobre prakse razširile po celi Evropi. Hvala lepa, Cecil. Hvala lepa, predsedojoči. Želela bi se vrniti k nekaterim eh, vprašanjem, k nekaterim točkah, ki jih je omenila Cecil. Najprej najlepša hvala za eh, to poročilo. To poročilo je izjemno pomembno. In za prihodnje, mislim, da bomo morali bolj strogo uh, gledati na pripravo projektov. Eh, pozorni moramo biti na eh, tiste projekte, ki v bistvu potem privedajo do suženstva, katerih posledica je izkoriščanje. To vidimo v Libiji. V Italiji na jugu opažamo te fenomene, ampak to je vidno tudi v preostalem delu Italije. Mogoče evro, ev, evropski ko, eh, kolegi ne poznajo fenomena ki ga poznamo mi in sicer gre za umestnike, ki iščejo, uh, za posrednike, pardon, za posrednike, ki iščejo delavce za določene zakonodajalce izven zakona. In uh, uh, pri tem apsolutno ne spoštujejo delovne zakonodaje. In migranti, ki jih tako zaposlijo, dobijo recimo 15 evrov na dan za 10 evrov eh, ur dela. Se pravi, to je v nasprotju z vsemi pravili in to, eh, ta pojav je zelo blizu sužastu. Da ne govorim o tem, kako so ti ljudje nastanjeni. Verjetno ste videli dokumentarec o stanovanskih razmerah na jugu Italije za te imigrante, eh, ki. Ki jih, eh, ki jih najemajo tako imenovani kaporoji. Ne vem, če ste eh, videli eh, ta dokumentarec. V tem dokumentarcu je bilo mogoče videti eno celo vas, ki je postala eh, neke, neke vrste barakarsko naselje blizu Milana. Potem je tu še druga tema, ki se mi zdi zelo pomembna. Kako zagotoviti, da bodo migranti postali avtonomni? Poudarjali smo že dobre prakse, ki jih je treba širiti. Dobre prakse, ki, ob, ki obstajajo na področju organizacije delavcev v gospodarstvu. Obstajajo eh, nevladne organizacije, eh, ki podpirajo migrante pri tem, da, eh, da so bolj aktivni ampak med nevladnimi organizacijami je ena, ki se ne omenja veliko krat, sedaj malo eh, provociram. Govorim o italijanski katoliški cerkvi, ki danes nadomešča državo. Eh, spomnimo se vsi ladje, ki eh, ni mogla pristati, zato ker eh, ji država tega ni omogočila. In je potem bila katoliška crkva, ki je omogočila, da je ta ladja pristala. Ampak, če hočemo rešiti ta problem, mora ta država in crkv skleniti dogovore in predvideti določene ureditve za take težave potem eh, ostaja tudi še veliko dela na področju verske nediskriminacije. Hvala lepa. Tudi v zvezi z globalnim ko, eh, paktom smo govorili o tem, da je katoliška crkva ena največjih organizacij, ki zagotavlja eh, storitve, ki nudi socialne storitve eh, tem osebam. Brigit, prosim. Najlepša hvala, Klod. Mislim, da mešamo več stvari tukaj. Ena stvar je eh, vprašanje tistih migrantov, ki so prišli legalno. Drugo vprašanje je, kako integrirati tiste, ki so tu in kaj lahko naredijo nevladne organizacije. To, kar je rekla Barbara Spinelli. Je res, to je zanimiva situacija. Po eni strani govorimo o ljudeh, ki nikoli niso zaprosili za, za azil, ampak ki želijo samo delati in zaslužiti denar. To ni samo v Italiji, ampak ti ljudje nimajo uh, legalnega statusa in nimajo eh, dovoljenja za prebivanje in delo. Ampak vsekakor najdejo ljudje, ki jim rečejo, hej, se lahko delaš pri meni. In ker nimajo zakonitega statusa in ker njihov status ni urejen, eh, jih je mogoče izkoriščati. Na eni strani v vseh državah članicah poteka razprava o tem, da uh, uh, migrantov uh, nočejo, uh, Po drugi strani je pa v teh istih državah ogromno ljudi, okrasno, vi ste tukaj, pa lahko delate za me po uh, zelo slabih pogojih. Mislim, da moramo tu biti odkriti in se ne smemo lagati v obraz. Ali eh, bomo povedali tistim migrantom, ki želijo delati, reči, sorry, ni, imamo za vas nobenega dela in oprostite, poslati vas moramo nazaj v vašo državo, ali pa bomo rekli, o, super, krasno, Mi pa imamo eh, nekaj delovnih mest, za katere ne najdemo eh, ljudi v svoji državi, ste dobrodošli, ampak v tem primeru moramo zagotoviti, da ti imigranti dobijo uradni eh, status in da delajo po istih pogojih kot naši državljani. To je glavna politična odločitev, ki jo je treba sprejeti. Drugo vprašanje pa so prosilci vprašanje za azil. E, in e, ti imajo urejen status in zato se postavlja vprašanje, zakaj pa ne bi ti smeli delati. E, in tu gre za ljudi, ki že imajo status azilanta in tistih, ki čakajo na odločbo. In če bodo ti ljudje lahko delali, če bomo imeli delo za azilante, mogoče je to možno tudi v moji državi, No, pri nas nimamo dovolj ljudi, ki bi bili neke vrste eh, eh inštruktori, ki bi se ukvarjali z usposabljanjem. In zakaj ne bi med temi izolanti našli koga? To je čist to pravni problem po eni stvari in potem moramo razmišljati o praktičnih rešitvah. Potem so pa tu še nevladne organizacije. Te potrebujejo tudi določena sredstva, en proračun, da lahko pomagajo pri integraciji, da a, ustrezno informirajo a, ljudi o tem, kakšna delovna mesta so na razpolago, kako se naučiti jezika in tako naprej. V naših državah se srečujemo z različnimi situacijami. Ne govorimo o različnih političnih situacijah ampak v različnih situacijah organizirano. Eh, govorim v bistvu o različni organiziranosti države, od eh, nacionalne do lokalne. Nekje eh, je treba kontaktirati centralno raven za pridobitev sredstev iz EU, nekje lokalno pač te, te ureditve se zelo razlikujejo med seboj vendar pa ne vem, če imate kaj izkušen v zvezi s temi razlikami organiziranosti eh, držav članic. In ne vem, če eh, obstaja kakšna ocena o tem, kako te različne ureditve vplivajo na dostop do financ in ne. Potem je tu še sklad za azil in migracije, ki ste ga omenili, kolikor vem, pa So tu še drugi evropski skladi? te lahko države članice, če eh, tako želijo, tudi eh, izkoriščajo za nekatere ukrepe povezane z emigranti. Zato me zanima, ali imate s tem kakšne izkušnje. Katere sklade se uporablja, v kolikšni meri so vključene nevladne organizacije in kako težko oziroma lahko je sodelovati z različnimi upravami in organi in če ti upravi Eh, in če ti uprave oziroma organi radi sodelujejo z nevladnimi organizacijami ali ne. Hvala lepa. To je vprašanje v zvezi z integracijo, kaj ti o tem govorite v svojem poročilu. Dostop do sredstev EU. Prej sem bil tudi v odboru za zaposlovanje. Mene, mene skrbi, da trenutna napeta politična situacija, kajti po eni strani obstaja veliko stres. ISF e in ERDF eh, e obstajata in komisija nastalno spodbuja naj črpamo tudi iz teh skladov za integracijo. Imamo pa še čisto specifične druge sklade. To, kar mene skrbi, je naslednje. Politična situacija je trenutno zelo težka. In uh, treba je, uh, da se v Evropski uniji vidi nekoga, ki uh, blaži te težave. Dostop do teh skladov bi moral biti relativno lahek. Imamo pri lokalne vlade, ki dobro sodelujejo z, uh, oziroma delajo z uh, migranti, ampak moramo vedeti, kdo to so. Do sedaj bi že morali vedeti, kateri lokalni organi, v katerih državah članicah so dobri pri tem, katere so nevladne organizacije, ki uh, so učinkovite in mogoče bi bilo dobro o tem tudi razmišljati v poročilo. Da, uh, civilna družba mora vedeti, kako dobiti dostop do specifičnih skladov za azil. Kakšni so problemi? Vedno so bili problemi. Vem, da sem sam delal v nevladnih organizacijah in da ni lahko priti do sredstev. Ampak ali naj naš odbor povzdigne glas v zvezi s tem, ali so tudi drugi odbori vključeni v, v ta vprašanja? To je res pomembno. Politična situacija je težka ne samo za begunce, ampak tudi za že priseljene migrante. Tudi druga generacija je že tu. Postaja se, pojavlja se rasizem in podobno in to je zaskrbljujoče. treba je vedeti, kaj se dogaja na terenu, ko države članice dobijo denar, kako se ta denar porablja. Vem, da je to uh, vprašanje, ki se neprestano pojavlja, ampak zanima me vseeno, kakšna je najnovejša situacija. So, please, any... Želi še kdo besedo? Prosim. Uh, suva, Katri, pikam dve stvari želim povedati. Najprej se želim odzvati na to, kar je bilo povedano o delovni sili. Najprej bom govorila o hitrejšem in lažjem dostopu in pa izkoriščanju na trgu dela ter Eh, o tem, da nekateri profili manjkajo. Strinjam se z vami, moramo biti odkriti in pragmatični. Mi smo najbolj fr zafrustrirani zaradi tega, ker se stvari ne dogajajo. Vsa dejstva so tu, vsi argumenti so bili predstavljeni, nič več ne moremo povedati, ampak politične odločitve se ne sprejemajo. Prihajam iz Estonije, zato sem spremljala situacijo v Estoniji. Pri nas eh, je migrantov malo, ampak pri nas obstajajo potrebe po delovni sili. Delavcev ni dovolj. Ni dovolj tudi ljudi za manj zahtevna delovna mesta. Imamo sistem kvot za visoko usposobljene de delavce. E, ta kvota je bila že dosegljena. Imamo ogromno e, zagonskih podjetij na, po na področju e, e informacijske tehnologije. Ampak e, sedaj stalno beremo eh, eh, članke o tem, da nimamo dovolj ljudi za delo. Tu gre za čisto specifična delovna mesta. Prednedavnih eh, smo pa govorili tudi o nekvalificiranih delovcih. Tako smo lahko videli, da kioski neposredno zahtevajo tuje delavce. Kaj ti? Delavcev pri nas nimamo dovolj. Če, eh, podjetja, eh, če podjetja, naprimer trgovine, te kioski, nimajo dovolj delavcev, potem morajo pač skrajšati delovni čas eh, delovni eh, čas. Pri nas imamo zelo zahtevno delovno zakonodajo, eh, nadure je treba ti eh, dvojno plačati, eh, se pravi, nedelsko delo, delo med eh, prazniki je bolj plačano kot običajno in zato sama podjetja sedaj zahtevajo več delavcev, eh, odprt, eh, bolj eh, odprt trg za migrante. No, E, tu je pa potem še vprašanje e, pravic delavcev, ampak vendar pa se je pri nas zače, e, začelo e, postopek za spreminjanje delovne zakonodaje na, na mesto reševanja migranskega problema in sicer skušajo doseči, da ne bi več bolje na, plačevali nadur. Se pravi, e, namesto sprejemanja tujih delavcev se je država odločila za zniževanje pravic vsem. To ni, ni dobro. Ampak noben politik ne, ne bo uh, javno rekel, potrebujemo, uh, potrebujemo več tujih delavcev, zato ker se bojijo za glasove na volitve. In uh, podjetja in civilna družba pa predstavljamo ravno nasprotne argumente, kaj pa lahko sploh še naredimo. Uh, stvar je razlog za frustracijo. In Laura bo povedala še nekaj informacij o tem, kje smo. Velik, veliko je razmisleka o tem, kako, kako uh, zagot, zagotoviti, da bo ta novi forum dobro delal. Idealno bi bilo, če bi nacionalne vlade eh, se odločile o tem, kako bodo porabile denar, ki ga dobijo, da bi pripravile program skupaj z civilno družbo, z lokalnimi eh, organi. E, to se v nekaterih državah e, sicer dogaja, ampak v večini pa ne. In potem, ko bi bil tak nacionalni program narejen, nacionalni program o porabi denarja, ne, ne vem, eh, kako kako to poteka povsod, ali so nekje tudi lokalne eh, vlade oziroma lokalne oblasti vključene. Ampak včasih so zahteve, birokratske zahteve po poročanju in podobno postale posem nerazumne, tako da eh, se nekatere nevladne organizacije odločajo, da raje ne bodo eh, sprejemale več denarja, ravno zaradi teh birokratskih ovir. Po drugi strani pa so omejitve takšne, da nevladne organizacije težko delajo. E, recimo svetujejo migrantom, Ampak ker se lahko sklad uporablja samo za migrante z urejenim statusom, potem eh, bi moral načeloma izključiti druge, kar pomeni, da postaje delo nemogoče. In še nekaj sem omenila. Veliko denarja se ne porabi. Kakšno vlogo bi tu lahko odigrala komisija? lahko komisija reče, to smo veliko krat eh, pregledali, naredili eh, revizijo, denar pa ni bil uporabljen, sedaj se mi eh, lahko vzamemo večjo pristojnost pri odločanju, kako bo eh, ta denar uporabljen. Eh, torej, take stvari so tiste, o katerih bi lahko razmišljati. Hvala lepa. Yes, much, morning, Hvala lepa in dober dan vsem skupaj. Glede financiranja smo večkrat eh, razpravljali eh, v. Torej, sedanji sklad eh, je namenjen državljanom tretjih držav in migrantom in tu gre za skupno upravljanje z državami članicami. Oni morajo to izvajati, kot velja tudi za Evropski socialni sklad in podobno. Vendar tu je tako da morajo države članice sodelovati z nevladnimi organizacijami, z lokalnimi, regionalnimi eh, oblastmi. V nekaterih državah članicah to deluje bolje, v drugih slabše. V naslednjem večletnem finančnem okviru želimo to okrepiti. Pogovarjamo se so zakonodajalci o tem želimo tudi povečati podporo lokalnim in regionalnim skupnostim eh, in sicer ne z direktnim financiranjem, to je nekoliko sporno, vendar mi lahko pravzaprav eh, določimo večji eh, odsotek, ki ga namenjamo lokalnim in regionalnim oblastem. Mi lahko sredstva tudi usmerjamo v določena oblastem, Eh, politična področja, eh, lahko naprimer določena sredstva damo na začetku državam članicam, potem pa spremljamo potrebe in podobno. Eh, torej, tu je nekaj novosti, ki ne zadevajo zgolj dostop do sredstev, temveč se ukvarjajo s številnimi vprašanji, s tem se bodo ukvarjali so zakonodajalci, stvari je možno izboljšati, o tem razpravljamo relativno majhen del sklada je v neposrednem upravljanju komisije in mi ob, eh, objavljamo pozive nevladnim organizacijam eh, in tudi eh, eh lokalnim in regionalnim skupnostim naj se prijavijo. Eh, ravno sedaj, naprimer, je objavljen tak razpis razpis in sicer za podporo lokalnim regionalnim mrežam na tem področju. Mi želimo tu bolj sodelovati eh, z nacionalnimi eh, organizacijami, pa tudi regionalnimi, lokalnimi organizacijami in nevladnimi eh, organizacijami. Torej, mi želimo tukaj sodelovati z državami članicami na različnih ravneh, se pravi od centralne vlade do uh, lokalne ravni in nevladnih organizacij. Eh, torej, kar pa zadeva za države članice, sodelovanje med njimi, vzajemno učenje, tu imamo eh, Evropsko mrežo za integracijo, tu imamo če dalje več eh, skupnega učenja o različnih vidikih, tudi v kontekstu urbane agende, agende za mesta sodelujemo, tu imamo posebne programe za migrante in begunce, imamo tudi Urbano Akademijo za eh, vse tiste, ki delajo na lokalni ravni. Torej o integraciji seveda govorimo tudi s civilno družbo. Torej mi delamo na različnih ravneh eh, in podpiramo države članice, kajti eh, one so predvsem odgovorne za to politiko integracije, vendar mi delamo marsikaj, da podpremo te akterje, tako ekonomske kot tudi socialne akterje. E, imamo tudi določene ukrepe za delodajalce, kako lahko oni spodbujajo integracijo, mi jih pozivamo naj razvijajo primere najboljše prakse za e, trg dela. Torej, mi imamo celo vrsto pobud tudi na evropski ravni, s katerimi podpiramo nacionalno raven in hkrati spodbujamo države članice naj sodelujejo z relevantnimi akterji na področju integracije. E, nekatere stvari bolje delujejo v nekaterih državah članicah kot v drugih, tega se zavedamo, vendar podpiramo vse s to mrežo za integracijo in mi tudi spodbujamo države članice, naj se učijo druga od druge in naj najdejo inspiracijo. Uh, Eh, v drugih državah. Torej imamo tudi aktivnosti za vzajemno pomoč. Eh, tako je, tu se lahko manj izkušene države učijo od drugih. Naprimer, eh, Estonija je prosila za študijske obiske v Nemčiji, kjer se lahko pač učijo. Torej, na tem zelo aktivno delamo. Potem zakonito priseljevanje, kar so kadri in drugi rekli, velja. Eh, tu imamo paradoks. Večina vlad se dela, da ne potrebujemo in nočemo zakonitih migrantov. Eh, hkrati pa v večini držav članic, eh, zlasti v Estoniji, na vzhodni, v vzhodni Evropi, v Nemčiji, primankuje delovne sile Eh, torej delodajalci kažejo, da potrebujejo tudi delovno migracijo, da zapolnijo ta delovna mesta. Potrebni so tudi eh, drugi ukrepi. Upam, da ne eh, zmanjšanje delovskih pravic, več da bodo izučili in izobrazili tudi domače prebivalstvo. Vendar potrebno je zakonito preseljevanje in komisija je vedno argumentirala v tej smeri in mi smo vzpostavili tudi seznam eh, eh, delovnih mest, eh, kjer je velika potreba po delavcih. Torej, mi moramo privabiti usposobljenje delavce, ne zgolj, vendar predvsem visoko usposobljene, to je pomembno za gospodarstvo, za konkurenčnost in mi kot komisija bomo še naprej to zagovarjali kljub težavnemu političnemu vzdušju sedaj smo uh, na tem, da finaliziramo uh, eh, aki o migracijah uh, in upam, da bomo to predložili parlamentu in Libeju v naslednjem mesecu in da se bo na ta način sprožila razprava o prihodnosti uh, zakonitih migracij v Evropsko unijo. Pomembno je, da ohranjamo to razpravo pri življenju v tem trenutku in da se ne osredočamo zgolj na uh, ukrepe za preprečevanje eh, migracij. Hvala lepa. Um, Hvala lepa, da ste eh, se oglasili k besedi. Torej, vprašanje učinkovitosti eh, skladov za integracijo migrantov je veliki ziv. Večinoma imamo odlične projekte na lokalni in nacionalni ravni. Imam pa dvome eh, o učinkovitosti eh, teh projektov. Eh, tu uložimo veliko časa, energije, strokovnega znanja, vendar pomembno je, da se vključijo tudi organizacije, ki skrbijo za migrante in migranti sami, če želimo, da bi ti skladi bili učinkoviti. Ali obstaja kakšna pripravljenost za sodelovanje z eh, migranskimi organizacijami. Je, eh, vendar obstaja ehm, problem in sicer profesionalizacija teh organizacij, ki pomagajo migrantom. Treba jih je profesionalizirati zato, da bo tu večja dodana vrednost. Eh, pri učinkovitosti teh projektov in skladov. Eh, Dosti krat se te organizacije niti ne zavedajo obstoja teh skladov, teh sredstev lokalne oblasti. Eh, Dosti krat niso v stiku z njimi, ni dobre komunikacije in sodelovanje s temi eh, organizacijami ni dobro. Potem pa še nekaj. Integracija migrantov na trg dela. Eh, torej, eh, na trgih dela eh, imamo neravnovesja, na voljo so številna delovna mesta, hkrati pa je veliko brezposelnih. Vendar ti niso primerni za delovna mesta, ki so odprta. Torej, kako poskrbeti za kvalifikacijo migrantov, da jih vključimo v trg dela? In drugič, kakšna je vloga migrantov, podjetnikov pri ustvarjanju migrantov? delovnih mest. Predstavljam 15 eh, eh, tisoč eh, migrantov, podjetnikov, ki so člani moje organizacije, vendar ni sodelovanja s skupnostjo migrantov na lokalni ravni, da bi se našlo rešitev za ta problem. Premalo je empatije, premalo je razumevanja za to, kako delujejo te skupnosti migrantov, premalo je razumevanja eh, za vse to. In še eh, nekaj, kar je pomembno za prihodnost. Mi smo v eh, obdobju tranzicije iz industrijske revolucije v digitalno revolucijo in digitalno gospodarstvo bo razumevanje morda povzročilo še več migrantov in brezposelnih v Evropi kot kdajkoli prej. Ali smo pripravljeni na to, ali so pripravljene naše politike, naši instrumenti? Ali bomo lahko pripravili to skupino ljudi na trg dela jutrišnjega dne? Hvala lepa. Hvala lepa. O tej temi bi lahko imeli bistveno daljše razprave, vendar hvala lepa za te prispevke vendar žal moramo zaključiti eh, razpravo. Prihajamo k koncu našega sestanka. Hvala lepa za vse prispevke, za vašo prisotnost danes tukaj. Hvala lepa tudi poslancem, ki ste ostali tu. Integracija je pomembno vprašanje za ta odbor. In Zato je tudi pomembno, da se pogovarjamo z vami. Pomembno je, da imamo informacije o proračunskih in drugih elementih. Torej, hvala lepa za to pomembno razpravo. Hvala lepa tudi kolegom z IMF-a e za njihove prispevke. Drage kolegice in kolegi, s tem smo zaključili ta sestanek. Vidimo se naslednji teden.